Good afternoon, dear colleagues. Dobar dan, dragi kolegi, dragi poslanci in poslanke, člani odbora Libe. Kot smo napovedali, bomo imeli razpravo o prednostnih nalogah švedskega predsedstva. Z nami je Tobias Pelstrom, ki je švedski minister pristojen za migracije in azil. In prvo, kar je potrebno povdariti, je, da v zadnjem času vedno več držav članic v svojih vladah imenuje tudi posebne ministre oziroma posebne resorje uh, za te politike. To je dokaz, kako je preseljevanje in pa vprašanje politik eh, azila in beguncev eh, postalo pomembno, postalo prednostna naloga tako v nacionalni politiki kot v evropskih institucijah. Z evropskega vidika eh, je tudi cela vrsta zakonodajnih predlogov, ki so bili v zadnjem času predloženi na tem področju in vse te predloge bo obravnaval naš odbor to je delo našega odbora in eh, naša prva skrb je, da zagotovimo koherenten in učinkovit pristop. Ta pristop eh, pa je tudi bistvo štokholmskega programa. Zavedamo se, da je to, da je ministrica Beatrice Ask vas čas vodila temeljito razpravo o teh vprašanjih, Evropski parlament in naš odbor sta bila vedno pripravljena ponuditi priporočila za to, da bi izboljšali in uh, okrepili ambicije in cilje štokholmskega programa. Še posebej v začetni fazi in v času švedskega predsedstva. Torej v skladu z duhom in tudi črko pogodb Eh, bomo povezani z izvajanjem štokholmskega programa skozi vas eh, mandat. Začenjamo pa s tem zdaj v času švedskega predsedstva. Taka je naša zaveda. To zavedo, zavezo smo izrekli tudi že vaši kolegici gospe Ask. In eh, lahko ste prepričani, da vam bomo pripravljeni pomagati, ko boste organizirali pomembne dogodke v času švedskega predsedstva in upamo, da boste pri tem upoštevali tudi sklepe in priporočila Evropskega parlamenta. Torej, čast mi je, da lahko predam besedo gospodu ministru in prepričan sem, da uh, se bo potem kar nekaj članov priglasilo k besedi. Zato bomo postopali na naslednji način. Najprej bodo dobili besedo koordinatorji političnih skupin. Eh, potem pa bodo dobili besedo še ostali člani odbora. In na ta način bomo poskrbeli, da eh, bodo vsi tisti, ki bodo želeli, tudi dobili besedo. Hvala, zdaj pa minister, kar izvolite. Sorry. Herr Urfahrer, an der ärade ledamöter av eh, livutskottet. Det är en eh, Dame, gospodje, člani in članice odbora Libe, veliko čast mi je, da sem danes tukaj kot predstavnik sveta in da lahko predstavim prednostne naloge švedskega predsedstva na področju azila in e, preseljevanja novo izvoljenemu odboru. E, Eh, številni obrazi so mi že poznani, nekateri pa so tudi posem novi. Vsem pa vam želim čestitati za izvolitev, eh, še posebej eh, gospodu Lopezu Aguilarju, da je bil izvoljen za novega predsednika. Državljane, vprašanje, s katerimi se uh, ukvarjamo, že precej zanimamo, vendar, zanimajo, vendar pa bi njihovo zanimanje lahko bi bilo še večje. In, uh, lahko povem, da se je na volitvah v Evropski parlament junija uh, volilna udeležba celo povečala v primerjavi z letom 2004. In če bomo uh, sodelovali, sem pripričan, da bo znanje državljanov uh, o Evropski uniji in pa tudi razme, razumevanje in podpora za naše delo se v prihodnih letih še povečala. Uh, to predstavitev bom posvetil uh, delu predsedstva na tako imenovanem štokholmskem programu in skupnemu uh, azilnemu sistemu. Kot ste verjetno slišali tudi že strani moje kolegice Beatrice Ask, ministrice za pravosodje, je ena od najpomembnejših nalog švedskega predsedstva ta, da razvije strateški delovni program za področje pravosodja in notranjih zadev, tako imenovani štokholmski program. Ta program bo najpomembnejši vodilni eh, dokument na področju eh, svobode, pravice in varnosti v prihodnjih letih. In, Lestvico bomo postavili kar visoko in poskušali bomo zagotoviti varno Evropo, kjer bodo eh, spoštovane tudi pravice posameznikom. Eh, Mrsikaj je že bilo narejenega v zadnjih letih, zato ne začenjamo eh, z ničle. V zadnjih letih smo sprejeli skupno zakonodajo, ki bo omogočila eh, temelje za skupno politiko preseljevanja in skupni azilni sistem. Večina ukrepov, vključenih v haški program, se že izvaja ali pa se njihovo izvajanje začela, začenja, kar je zelo dobro. Poleg tega je Evropski svet lani sprejel Evropski pakt o preseljevanju in azilu. V tem paklju se države članice zavezujejo, da bodo izvajale pravično, učinkovito in skladno politiko, ja, s katero se bodo soočile z izzivi, ki jih prinaša preseljevanje. Sprijetje tega pakta je prineslo nov zagon te, temu področju. Eh, poleg tega komisija izvaja široko posvetovanje z nacionalnimi parlamenti, z nevladnimi organizacijami, z eh, civilno družbo. Številni so prispevali svoje mnenje o tem, kako bi bilo potrebno oblikovati to politiko. Zdaj je čas, da črpamo iz teh idej in določimo smer za vnaprej. Podlaga za prihodno delo je med drugim tudi sporočilo komisije v zvezi s področjem svobode, varnosti in pravice. E, to sporočilo je bilo predstavljeno junija. O tem se je razpravljalo na neformalnem sestanku ministrov za notranje zadeve in pravosodje e, v Štokholmu junija in zelo me veseli, da ste tudi vi, gospod predsednik, e, se odeležili tega sestanka. In tako kot ministrica Askoma, eh, imam tudi jaz vtis, da obstaja soglasje med državami članicami o načelih tega, kar je vključeno v sporočilo. Eh, načelo tega sporočila, ki ga je potrebno nadgraditi, je, da imamo dobro upravljeno preseljevanje. To je bo pozitivno za vse upletene eh, strani, tako za posamezne države članice kot za Evropo kot celoto, hkrati pa tudi za države izvora in posamezne priseljence. Če želimo doseči cilje iz Lizbonske strategije in če naj Evropska unija postane dinamično in konkurenčno gospodarstvo, bomo verjetno morali biti bolj odprti za eh, delovne migracije, kot smo to sedaj. Eh, še posebej pa je tukaj potrebno upoštevati tudi demografski izziv, s katerim se soočamo. In čeprav se trenutno soočamo z gospodarsko krizo, se moramo zavedati, da naj bi ta program trajal eh, še pet let v prihodnost in da se bo gospodarska situacija v tem času nedvomno spremenila. In ravno zato moramo pokazati politično vodstvo in že zdaj moramo oblikovati reforme, ki so potrebne za to, da bo eh, Evropska unija razvila eh, potrebne zmogljivosti. Na sestanku v Štokholmu so se države članice s, uh, dogovorile, uh, da eh, kako je potrebno razviti skupno politiko preseljevanja in da je potrebno eh, doseči kar najbolj pozitivne učinke preseljevanja eh, na področju gospodarskega in socialnega razvoja tako v Evropski uniji kot v tretjih državah. Ravno tako so se države strinjale, da je potrebno sodelovanje v boju proti nelegalnemu preseljevanju v Evropsko unijo. In tukaj je potrebno doseči ravnovesje, tako da varnostni ukrepi ne bodo uh, Eh, šli v škodo legalnemu preseljevanju Evropsko unijo in da tisti, ki eh, bodo prosili za eh, azil, bodo dobili dostop do ustreznih postopkov. Ravno tako je potrebno zmanjšati tveganje za najbolj ranljive skupine. Skratka, škotkonski program mora upoštevati tudi eh, smernice o tem, kako eh, preprečevati nelegalno priseljevanje in ohranjati to ravnovesje. Ministri so razpravljali tudi o solidarnosti in delitvi bremen. Eh, preseljevanje je izziv za vse in imeti moramo eh, širok pristop, ki bo učinkovit tako na dolgi kot na kratki rok. In eh, potreben je globalni pristop, ki bo vključeval tudi vprašanje ponovnega sprejema. In cilj je pokazati večjo solidarnost s tistimi državami članicami in tretjimi državami, ki so najbolj podvržene eh, eh, pritisku preseljevanja in eh, pri katerih preseljevanje predstavlja največje breme za sistem. Tisti cilj, ki je bil izpostavljen tudi že v preteklosti, namreč, da bi izpostavili skupni evropski azilni sistem, um, ostaja aktualen in uh, temeljno načelo je, da moramo vse prosilce za azil obravnavati enako, ne glede na to, na katero državo se je ta obrnil. In ministri so v Štokholmu povedali, da eh, je potrebno skupni azilni sistem razviti tako, da bo bolj učinkovit in da je potrebno zagotoviti dostop do tega skupnega sistema. Hkrati pa eh, je eh, treba marsikaj razrešiti tudi še, ko gre za proces sprejemanja odločitev. Na podlagi rezultatov torej neformalnega sestanka se bo predsedstvo zdaj potrudilo oblikovati tak program, da, bomo, eh, da se bo odzival na potrebe državljanov in da bo upošteval vse te jasne prednostne naloge. Švedsko predsedstvo namerava še naprej eh, ohranjati eh, odprt proces, pregleden proces, v katerem bodo sodelovale vse države članice in institucije. Eh, mi gledamo na ta program kot na eh, neko skupinsko delo in upam, da bomo v času jeseni priča številnim konstruktivnim razpravam tudi z Evropskim parlamentom, kajti tudi vaš prispevek je ključen, če naj bomo uspešni. Končni rezultat mora biti tak, da ga bomo lahko eh, podprli vsi, tako svet kot tudi Evropski parlament. Spoštovani poslanci in poslanke v zadnjih letih je Evropska unija sprejela veliko odgovornosti za tiste ljudi, ki so zapustili svoje države, da bi ušli preganjanju in strinjamo se, da je potrebno s to tradicijo nadaljevati in da moramo spostaviti skupen nazilni sistem. Trenutni predlog eh, omogoča boljš, eh, boljšo preglednost in več predvidljivosti. Zakonodaja pa mora temeljiti na ženevski konvenciji in drugih mednarodnih sporazumih. Nažalost pa obstajajo velike razlike med nacionalnimi sistemi držav članic, kar pomeni, da. Uh, Eh, ti v različni meri sprejemajo odgovornost, ko gre za prosilce za azil. Države članice zelo težko organizirajo svoj eh, azilni postopek in eh, to pomeni, da obravnava posameznih oseb zaradi administracije traja lahko zelo dolgo. Eh, ljudje, ki zaprosijo za azil, ne naletijo vedno na previdljivo situacijo, ki bi jo morda pričakovali in splošno mislimo, da eh, je nedvoumno, da bo harmonizacija na tem področju pozitivna. Tudi češko predsedstvo eh, je opravilo veliko dela za napredek na tem področju in mi bomo poskušali njihovo delo dokončati. Eh, zelo pozorno smo prisluhnili temu, kar je Evropski parlament povedal v pogajanjih in eh, vse to bomo tudi upoštevali v svojih pripravah na nadaljne delo, tako v svetu kot v sodelovanju s parlamentom. Jeseni bomo nadaljevali z razpravami o posameznih delih in upamo, da bomo lahko sprijeli eh, številne korake v pravo smer. Eh, delo na področju azila je pripeljalo do sprejetja številnih pravnih instrumentov, vendar pa eh, nažalost uresničevanje oziroma uporaba teh instrumentov ni bila vedno uspešna in eh, veliko dela je potrebno še opraviti. Vendar pa obstajajo tudi drugi načini, kako da dolgi rok priti do uskladitve oziroma harmonizacije. Tukaj govorim predvsem o krepitvi praktičnega sodelovanja. Eh, tukaj imamo predlog o vzpostavitvi podpornega urada in eh, sklada za begunce. To bo igralo zelo pomembno vlogo in res upam, da boste Evropski parlament in svet uspela doseči dogovor o tem vprašanju času jeseni. Eh, še posebej glede na to, da je to tudi ena od prednostnih nalog tega parlamenta. Cilj našega dela je seveda, da bi. Um, delovali v okviru časovnice, ki jo je sprijel svet eh, v okviru eh, pakta o preseljevanju in da bi ta podporni urad vzpostavili še leta 2009. Za švedsko predsedstvo je zelo pomembno, da bi ta urad vzpostavili čim prej, kajti potrebno je razviti praktično sodelovanje. Med drugim potrebujemo eh, dobro usposobljene uradnike, kar je ključno za pravičen in bolj stabilen azilni sistem. Potrebna je boljša izmenjava informacij in izkušenj med državami članicami. Hkrati pa bi eh, podporni urad lahko ponudil tudi pozitivno podporo v prizadevanjih za harmonizacijo Evropske unije in eh, bo morda lahko olajšal delo nacionalnim oblastem predsedstvo jemlje to vprašanje zelo resno, ne smemo izgubljati časa in zato upam, da boste Evropski parlament in svet lahko čim prej dosegla dogovor na tem področju. Kar pa zadeva spremembe uredbe Eurodac, lahko pričakujemo, da eh, bi lahko svet v bližnji prihodnosti dosegel skupno stališče, nekaj zadržkov še ostaja in mislim, da je v interesu vseh da lahko kar najhitreje sprememo eh, spremembe te uredbe, kajti na ta način bomo dobili bolje delujoč dublinski sistem. Kar zadeva pogajanja med svetom in eh, Evropskim parlamentom na tem področju, eh, ponovno upam, da bo tukaj prevladal konstruktivni duh in da si bomo vsi prizadevali za bolj učinkovit dublinski sistem in upam, da boste parlament in svet dosegla dogovor že v času jeseni. Vendar pa se zavedam, da se lahko okoliščine oziroma predpogoji tukaj spremenijo, če bo komisija predstavila eh, predlog o dostopu eh, Eh, določenih agencij oziroma organov pregona do Eurodaka. In če se bo to zgodilo, upam, da bomo lahko nadgradili že obstoječo delo in da se ne bomo vrnili na začetek. Til ändringar er i Dublinförordningen kar zadeva predloge za spremembe Dublinske uredbe in direktive o sprejemu, ni bilo doseženega toliko napredka, ampak švedsko predsedstvo namerava tesno sodelovati z Evropskim parlamentom, zato da bomo tudi tukaj eh, napredovali. Nobena skrivnost ni, da se mnenja o teh predlogih razhajajo tako znotraj sveta kot med svetom in parlamentom ampak eh, naša skupno stališče je, da je evropski azilni sistem tako pomemben, da moramo doseči nek razumen kompromis, ki je nedvomno v našem dosegu. Uh, Eh, Posem se zavedam, da je Švedska prevzela predsedstvo v trenutku, ko je vprašanje azila zelo aktualno. Eh, vsi se zavedamo tragičnih dogodkov, ki, do katerih prihaja v sredozemlju in eh, lahko vam zagotovim, da smo pripravljeni sprejeti vse predloge za to, da bi čim hitreje rešili te težave ocene na tem področju kažejo, da obstaja jasna dodana vrednost, eh, če bo ta postopek eh, napredoval in če se bo izboljšalo sedanjo zakonodajo in če se bomo bolj približali skupni zakonodaji. Eh, pomembno pa je, da spremembe zakonodaje dobro pretehtamo, da upoštevamo posledice in stroške, ki bodo te spremembe prinesle za države članice. Istočasno pa ne smemo izgubiti iz predoči dejstva, da obstajajo določeni politični dogovori, ki so že bili sprejeti o nadaljevanju harmonizacije. Naprimer, v okviru Haškega programa smo se že dogovorili, da naj bi eh, bil evropski azilni sistem najkasne, postavljen najkasneje do leta 2010. Eh, ta eh, rok je bil predstavljen na 2012 v okviru pakta o preseljevanju. Eh, tako haški program kot pakt o preseljevanju vključujeta pravne instrumente in druge ukrepe, ki naj bi prispevali k bolj učinkovitemu eh, sistemu obravnave prosilcev za azil in eh, s katerimi bomo razvili mehanizme solidarnosti. In mislim, da tukaj ni razloga, da bi oklevali da moramo dokončati delo, ki smo ga začeli in doseči svoje cilje. Pri tem pomembnem delu pa potrebujemo podporo parlamenta in sveta, zato da bomo dosegli napredek. Ljudje, ki potrebujejo zaščito, ki eh, ne morejo priti v Evropo, ki ne morejo uh, Eh, zapustiti mesta, kjer so, ki so ujeti v eh, begunskih taboriščih in ki ne morejo vplivati na svojo prihodnost in na svojo varnost, eh, še vedno obstajajo in države članice in UNHCR lahko skupaj naredijo veliko za te posameznike, naprimer z presel, ponovno naselitvijo. In, to je pomemben sestavni del azilnega sistema. Okrepiti moramo mehanizme na tem področju in to je, tudi to je prednostna naloga švedskega predsedstva. E, tudi komisija je predla, e, predložila predlog za skupen program in pripravljeni smo zelo trdo delati na tem področju e, jeseni, zato da bi čim prej dosegli politični dogovor. Uh, položaj v sredozemlju kaže, da obstaja jasna potreba po specifični politiki na tem področju. Švedska je zelo hvaležna za vire, ki nam jih je dal na voljo parlament. Eh, ko smo se odločili o skupni pobudi o naselitvi iranskih beguncev in eh, domnevam, da bo parlament eh, pozitivno gledal tudi na druge strateške ukrepe, Eh, iz držav izven Evropske unije. Dame in gospodje, lahko vam zagotovim, da uh, zelo dobro razumem države, s katerimi se soočajo drža, uh, države kot so Malta, Cipr, Grčija in Italija. In, uh, da vem, da je potrebno izboljšati solidarnost med državami, zato da bomo eh, zmanjšali ta eh, pritisk preseljevanja. Želimo si konstruktivnega dialoga z državami članicami, s komisijo, s komisijo, z Evropskim parlamentom in tudi s Frontexom, zato da bi dosegli rešitve, ki, bo, ki eh, bodo izboljšale razmere na dolgi in tudi na kratki rok. Dame in gospodje, stiki med ljudmi iz različnih držav izven Evrope in tudi znotraj Evropske unije so ključnega pomena za gospodarski in socialni razvoj. Eh, kadar eh, pride do srečanj med ljudmi, eh, izpostavljamo večjo solidarnost in boljše medsebojno razumevanje. In eh, tudi sodelovanje eh, na področju vizne politike je ključnega pomena. Švedsko predsedstvo bo nadaljevalo delo na tem področju, ki je že bilo začeto. In tukaj moram povdariti pomen Zahodnega Balkana. Države Zahodnega Balkana morajo izpolniti pogoje, ki smo jih postavili, zato da bo lahko prišlo do vizumskih olajšav države so uh, v svojih prizadevanjih uh, dosegle različno stopno napredka in uh, na pomagati moramo Srbiji in nekdanji Slovanski republiki Makedoniji, zato da bi sporozumi lahko bili sprejeti do konca leta. Uh, Eh, spodbuditi jih moramo, da izvedajo potrebne reforme in na ta način dosežejo vizumske olajšave in upam, da bodo te države čim prej lahko uživale v brezvizumskem dostopu. Eh, če zaključim, eh, mi, tako kot češko predsedstvo, bomo še naprej dajali podarek na delo zvezu z vizumskim informacijskim sistemom zaenkrat kaže, da ta eh, sistem ne bo začel delovati decembra zaradi tehničnih težav. Ampak eh, mislim, da eh, tega postopka ne smemo še upočasniti. S tem sistemom bomo lahko pospešili obravnavo prošen za vizum in tu je eden od uh, najpomembnejših eh, vidikov našega dela, torej da vzpostavimo ta sistem. Tu so torej prednostne naloge švedskega predsedstva na področju azila in preseljevanja. Pred nami je veliko dela in veselim se te, tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom in odborom Libe. Hvala za pozornost, zdaj pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Thank you so much, Minister, for your presentation. Um... Najlepša hvala, gospod minister, za to predstavitev. Prepričan sem, da smo zdaj pripravljeni na razpravo. Kot sem že povedal, eh, predlagam, da eh, se vsi držimo časovnih omejitev, zato da bo kar največ ljudi dobilo besedo. Poleg koordinatorjev posameznih političnih skupin imamo vsaj 15 poslancev, ki so prosili za besedo in zato predlagam, da zdaj eh, zaključimo ta seznam z gospodom Kellerjem, Kirkov in pa Keller pa, in pa gospod Mastela. In zdaj predlagam, da zaključimo, kajti sicer nam ne bo uspelo pravočasno končati. Torej, res vas prosim, da se držite časovnih omejitev. Dobro, zdaj pa odpiramo razpravo. Najprej dobi gos besedo gospod Busutil, predstavnik Evropske ljudske stranke za tri minute. Oj. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala, gospod minister, za predstavitev. V imenu eh, Evropske ljudske stranke v tem parlamentu vam lahko zagotovim, da smo pripravljeni eh, in odprti za sodelovanje z vami v naslednjih mesecih, da bi vam pomagali doseči cilje na tem zelo občutljivem in kontroverznem političnem področju, ki pa je hkrati tudi zelo zanimivo področje in kjer se trenutno dogaja marsikaj tako znotraj Evropske unije. Eh, naj pa dodam tudi, da se marsikaj dogaja na terenu in če lahko eh, dodam tudi na morju. Moja država, Malta, tren, je, je trenutno našla uh, ladjo s 85 begunci, ki so bili rešeni 75 km od otoka Lampedusa. To so stvari, ki se dogajajo vsak dan. Eh, hkrati pa je to deloma tudi kontroverzno in naša vloga mora biti ne, da spodbujamo um, trenja, ampak da poskušamo eh, vnesti eh, konstruktiven duh v naše razprave. Ampak konec koncev eh, nas ljudje sprašujejo, kaj Evropska unija počne glede teh vprašanj in kako učinkovita je Evropska unija v, svojem, v svojih prizadevanjih. In mislim, da moramo iskreno odgovoriti na to vprašanje. In moj odgovor je, da Evropska unija ni niti pol toliko učinkovita, kot bi želela biti. In zato eh, je zelo potrebna vaša pomoč in vaš prispevek v naslednjih mesecih. Govorili ste o Štokholmskem programu in kot sem že povedal, eh, vam lahko zagotovimo svoje sodelovanje pri doseganju teh ciljev. Ampak eh, tu gre pravzaprav za načrte za naslednjih pet let. Tisto, kar pa nas danes bolj zanima, gospod minister, je, Tako bomo zagotovili, da tisto, o čemer smo se že dogovorili, naprimer v paktu o preseljevanju oktobra lani, da se bo to tudi uresničilo. In eh, porajajo se določeni dvomi glede tega, v kolikšni meri se tisto, kar je že bilo dogovorjeno, tudi uresničuje. Naj na kratko izpostavim štiri točke, eh, ki mislim, da bi morale biti izpostavljene zato, da eh, bomo na tem področju dosegli uresničevanje pakta o preseljevanju v skladu z našimi pričakovanji. Najprej je tu potreba po eh, nadaljem boju proti nelegalnemu preseljevanju. Če nam je všeč ali ne, eh, so tiste rute po sredozemlju, ki jih imamo, nelegalne in te rute je potrebno ustaviti. Tu ne gre za legalno preseljevanje, gre za Eh, nelegalno preseljevanje in to je potrebno ustaviti. Na ta način, ko bomo prekinili te poti, bomo ustavili tudi človeško tragedijo, ki se odvija. Krepitev Frontexa ima tukaj pomembno vlogo. Eh, pomembna pa je tudi krepitev naših prizadevanj za usklajene pobude za vračanje. Drugič, sodelovanje s tretjimi državami. Zelo pomembno je, oziroma zelo jasno je, da če ne bomo vzpostavili sodelovanja s tretjimi državami, še posebej z državami izvora, pa tudi z nekaterimi tranzitnimi državami, ne bomo nikoli uspeli ustaviti vsega tega. V sredozemlju je jasno, da če ne bomo zagotovili sodelovanja držav, kot je naprimer Libija, ne bomo nikdar uspeli ustaviti teh eh, nelegalnih rut. Eh, Eh, tretjič, instrumenti solidarnosti. Zaključil bom pravi govornik. E, južne države še posebej potrebujejo instrumente solidarnosti, zato nas zelo zanima, kaj imate povedati z tega vidika. In pa še za konec, e, podporni urad za evropski azil. E, kolikor vem, je to prednostna naloga vašega predsedstva, pripravljeni smo sodelovati in uh, mislim, da bi lahko dokaj malo tudi dosegli dogovor. Hvala, gospod Bosutil. Gospod Moraes, naslednji tri minute imate. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kratko bom. Rad bi se vam zahvalil za predsedujo, gospod eh, minister. Vaše uh, predsedstvo se tudi tokrat eh, poskuša lotiti eh, azilsk, azilne politike. Eno izmed prvih vprašav, eh, ki jih imam, je, kaj menite, kaj se je zgodilo z začasnimi predlogi. Pred desetimi leti nismo imeli še skupne azilne politike kar ste danes predstavili, zelo ambiciozno, to toplo pozdravljamo. Zanima pa nas, kako realno je pričakovati, da bomo lahko spostavili skupno azilno politiko, ki bo delovala v tako kratkem času. Zavedamo se namreč, da je to zelo kompleksno vprašanje in področje. Pozdravljamo zagotovo pa tudi eh, dejstvo, da se je veliko naredilo v prejšnjem. Eh, parlamentarnem obdobju eh, na področju azilne politike. Še posebej podpiramo vzpostavitev Evropskega podpornega urada za azil. Zanima me, ali ste si strateško pogledali uporabnost tega, kar je bilo narejenega v prejšnjem mandatnem obdobju, tako da uh, boste lahko uh, upoštevali to tudi pri tem eh, parlamentarnem obdobju. Pri tem je še posebno potreb, potreba pogledati eh, pravice eh, prosilcev za azil in pogoje za sprejem. Ta sprejeta zakonodaja vzpostavlja temeljne, temeljne načela za uravnoteženi pristop. Na norveškem gospod principila pravi, uh, Eh, zagotovo ta pristop vpliva na to, kar se dogaja v južnih državah. Pomembno je torej vzpostaviti celostno politiko. Zato me zanima, kako ste. Eh, si predstavljali svojo zivile, eh, vizijo leta 1999 in kako se vam zdi, da so zadeve od takrat do danes napredovale. Še enkrat naj povem, da uh, toplo pozdravljamo predstavljeni svežen ukrepov uh, in uh, s tem bi zaključil tudi svoje komentarje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Henis Lešer. Izvolite. Najlepša hvala, gospod minister. Hvala, da ste prišli, da ste nas nagovorili. Imeli smo že priliko pogovarjati se z vami in opazili smo znotraj tega pogovora, kako velike so ambicije švedskega predsed, predsedstva. Um, in uh, glede tega vam lahko zagotovim tudi podporo naše skupine. Če se lahko navežem na to, kar je povedal tudi gospod uh, Bosutil, tukaj je pomembno pomankanje uh, solidarnosti znotraj držav uh, članic. To zagotovo predpostavlja in predstavlja veliko oviro na področju azilne politike. Uh, Pomembno je upoštevati, kakšno je delo Frontexa, kakšno delo uh, strokovnjakov. Oni so tisti, ki nosijo pravzaprav celotno breme. Eh, če bomo od držav članic eh, zahtevali, da delujejo na prostovoljni bazi, pravzaprav ne bomo kaj dosti dosegli. Večina parlamenta je že v preteklosti dejala, da eh, ni dovolj, da podpišemo eh, prostovoljne sporazume. Sporazumi morajo biti zavezujoči zaradi tega, ker eh, moramo vsi sprejeti svoj del bremena, svoj del odgovornosti. In zaradi tega potrebujemo bolj obvozujoče ukrepe. Iskreno upam, da bo švedskemu procesu to uspelo in da mu bo to še posebej uspelo znotraj bilateralnih kontekstov s posameznimi državami. Najlepša hvala. Merci, monsieur le président. Gospa Flotler, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj najprej pozdravim eh, gospoda ministra, ki prihaja iz države, ki je sprejela največje število begoncev iz Iraka. S tem ste zagotovo eh, počastili svoje ime in ste veljali in še vedno veljate za pravi vzgled kar zadeva pogajanja, za katere komisija upa, da jih bo lahko uspešno zaključila eh, z Libijo. Pa me zanima, kakšno je vaše stališče glede tega. Ali menite, da bo možna eh, zaključitev pogajanj in podpis sporazuma z Libijo do konca tega leta in ali bo ta sporazum vključeval tudi priseljevanje, ali bo eh, ta sporazum tudi vseboval določene pogoje? glede priseljevanja in ali bo vključeval tudi eh, kakšna določila glede uračanja. Včasih eh, se begunce urača, čeprav eh, se jim ne more nuditi nobene zaščite. To smo doslej obsojali, zaradi tega me zanima, ali to tudi znotraj sveta upoštevate. Saj Ne na zadnje, to pomeni, da ljudje tvegajo, da jih eh, bo sistem zlorabil. Pomislimo samo na centre za pridržanje v Libiji in kaj se tam dogaja. Moje vprašanje je naslednje. Kako eh, bo Evropska unija oziroma kako Evropska unija vidi in kako švedsko predsedstvo predvideva, da bo poskrbelo za tiste, ki so. Uh, kot eh, nezakoniti priseljenci prišli eh, prek Libije in kako bomo zagotovili, da jih bo Libija pošteno obravnavala. Ali lahko spremljamo dogajanje tam, glede na to, da so razmere tam kaj takšne, kot so? In da tam pravzaprav ni nobene mreže nevladnih organizacij, ki bi takšne ljudi podprla. Poskrbeti moramo namreč, da bi bil sporozum z Libijo učinkovit, da bi dejansko dejal, eh, deloval. Če želimo spostaviti skupni azilni sistem znotraj Evropske unije, potem moramo jasno predeliti eh, raven potrebne zaščite za posameznike. Posamezniki bi morali imeti možnost izbire države, kjer se bodo najlažje našli. Tukaj pa je tudi eh, Dublinska uredba oziroma Dublinski sporazum, eh, ki zahteva, da oseba ostane v državi, v katero, v katero je prišla, kjer ima eh, ta oseba tudi določene pozvezave oziroma družinske vezi. To pa je nasprotno od načela integracije. Številni, ki pridejo v Evropo, tudi niso pripravljeni prositi za azil, saj se bojijo, da bi jih poslali v neko državo, kamor si ne želijo. Skratka, kar nekaj je ovir eh, za eh, zagotovitev, eh, zagotavljanje eh, ustrezne ravni zaščite teh ljudi. Potem imamo pa tukaj tudi različne države, kot so Malta eh, in Italija, ki so močno obremenjene. Skratka, želite, da bi Dublinska uredba učinkovito delovala? Zanima pa me, kaj boste naredili eh, na področju teh treh zelo škodljivih posledic. Missing some of the remarks of my colleague and uh, speaking as a former Če lahko spregovorim kot nekdani eh, minister za eh, priseljenske zadeve znotraj Združenega kraljestva, naj povem, da, si, eh, da želim predsedniku vse najboljše in tudi švedskemu ministru na tem področju. Potem, ko sem poslušal vse komentarje, naj povem, da moramo zelo strogo ločevati med priseljenskimi zadevami in azilnimi zadevami. Sam tudi zaradi tega, ker sem odvetnik po poklicu in zaradi tega sem malce nepriljubljen, sem se vedno zavedal, da so pravila pravila in posledično bi morali spoštovati tudi priseljenska pravila, eh, saj so ta v nacionalnem. Interesu. Vsaka država se sama odloči, komu bo dala prednost pri priseljevanju v njihovo državno. In mislim, da je to pomembno. Kar zadeva azil in azilno po, eh, politiko, pa vsi temeljimo svoje delovanje na, eh, na eh, konvenciji Združenih narod. Eh, ne smemo pa pozabiti, da ponavadi je prav azil tisti, ki se izkorišča eh, in izrablja za, za eh, prihod v določeno državo. Tega ne bi smeli dovoliti zaradi tega, ker je azil namenjen osebam, ki so in ki živijo v zelo hudih, v zelo hudih razmerah včasih se dogaja, da se pravzaprav nagovarja ljudi, da pridejo v Evropo eh, in da to počnejo na način, ki je za njih zelo nevaren, govorimo o nevarnem načinu potovanja. To je zagotovo negativno, moralno, obsojujoče, to podpirajo tako Libija kot druge države in na ta način se izvaja nespremljiv pritisk na Evropsko unijo. Obenem pa se na ta način izkorišča ljudi, ki eh, v današnjih časih potujejo na na zelo nevaran način. Zato menim, da bi morali biti neprimerno stroži. Stroži bi morali biti obenem, pa bi morali pomagati tisti državam v Evropski uniji, ki nimajo tako velikih sredstev, kot imajo druge države in ki so se znašli na sami periferiji Evrope in so, imajo sedaj preveliko breme na semej na sebi in ponavadi druge države obrnejo hrbet temu. Seveda jim moramo pomagati, obenem pa moramo prepoznati, kakšne so pravice posameznih držav, ki same opredeljujejo svoje prioritete glede priseljevanja. Tudi te si zaslužijo svojo podporo. Najlepša hvala, gospod Tavares. Tri minute časa imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj na samem začetku povem, da kar zadeva nezakonito priseljevanje, eh, gledamo na to težavo z napačnega stališča. Priseljenci, ki prihajajo v Evropo iz južnih držav, so osebe, ki v glavnem prihajajo z afriškega eh, kontinenta, prihajajo pa v glavnem prek Libije. Ponavadi so to osebe, ki zaprosijo za azil eh, in to upravičeno, ponavadi ga tudi dobijo. Moramo si pogledati, kakšni so vzroki za priseljevanje. V enem si moramo pogledati tudi, eh, kako bi lahko zagotovili, da bi posamezniki lahko, posamezniki lahko eh, varno zaprosili za azil in ga tudi dobili. Menim, da gre za osebe, ki imajo pravico do azila. Obenem moramo razmisliti tudi o tem, kako bi lahko spremenili pristojnosti eh, Frontexa, zato da bi lahko naslovili vse težave. Če sedaj lahko spregovorim o tem, kako se lahko spopademo z vzroki nezakonitega priseljevanja dejstvo pravijo, da se moramo z njimi spopasti in to je zlahka reči. Neprimerno teže pa je seveda glede tega, kaj praktičnega narediti. Vse kaže, da smo nerealni, previsoko zase zastavljamo cilje, kar pomeni, da smo obsojeni na neuspeh. Eh, ponavadi eh, so razne eh, politike, kot so politika boja zoper trgovino z mameli, z ljudmi, čisto retorične, polne zvenečih besed, ampak so zelo nerealne, zelo nerealistične in zaradi tega tudi nimajo pravih in direktnih rezultatih rezultatov. Zato prosim švedsko predsedstvo naj eh, se za trenutek ustavi in da razmisli o politikah, ki so ponovadi nerealne. In ki kot takšne uh, izhajajo iz nemoralnih situacij. Če se dogaja, da ljudje uh, se utapljajo uh, sredi morja, uh, v potapljajočih se plovilih. Zaradi tega, ker eh, je mandat za njihovo reševanje nejasen, potem je to narobe. Očitno je, da se v Evropski uniji poskuša izvajati napačne eh, politike. Gospod Bogačo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Vsi prepoznavamo da imajo osebe, ki se jih preganja, pravico poiskati azil v Evropi. To, to pa ne pomeni, da bi morale države kot Italija in Malta, ki poskušajo nasloviti uh, težavo z nezakonitim priseljevanjem, veljati za države, uh, ki morajo same nasloviti in same reševati težave nezakonitega priseljevanja. Te, pri tem se mora žal soočati tudi z najhujšimi zločinci, ponavadi ki, takšnimi, ki so povezani tudi z mafijo, lahko pa imajo njihove. Eh, aktivnosti tudi teroristični pečat. To so zagotovo zelo pomembne stvari. Naj eh, mi eh, ne zameri predstavnik švedskega predsedstva. Ta je pravzaprav kar preletel drugo zaveso, ki je še bolj plemenita kot prva. Zato dovolite, da spregovorim v imenu tistih, ki so zaprosili, ki zahtevajo, da se Evropa dejansko obveže eh, tudi na področju preventive. Nimam občutka, da bi Evropa bila zelo prisotna eh, drugače, ne samo na verbalni in politični ravni. Temu smo bili pripriča tudi v današnji razpravi. Pomembno nasloviti tudi tranzitne države. Eh, kaj Eh, Evropa sploh počne v Afriki zato, da bi se preprečevalo, da bi se spremljalo pritoke, da bi se prijavljajo, prejavljajo opažene tokove, kjer ti uh, potekajo ponavadi tudi pod uh, blagoslovom določenih afriških voditeljev. Kar zadeva pomoč državam. Naj povdarim, da je potrebno pomagati vsem državam, ki so na prvi bojni liniji eh, pri spopadanju s takšnimi eh, pojavi. Obenem je treba tudi proporcionalno razdeliti eh, pomoč letem. V zadnjem letu se je, Evrops, se je italijanska vlada morala, eh, morala soočiti s kar 14 tisočimi eh, nezakonitimi vstopi v Italijo. Eh, zel, zelo zanimivo bi bilo slišati. Eh, konkretne eh, zadeve in tudi malce bi bilo dobro slišati pozitivne besede glede uspehu italijanske val vlade. Dovolj imam teh blablajo glede tega. Najlepša hvala. Eh, potem, ko ste slišali komentarje eh, vodi političnih skupin oziroma predstavnikov političnih skupin, vam eh, dam sedaj, gospod minister, možnost, da se na to odzovete, potem pa bom predal besedo drugim kolegom znotraj odbora. Hvala. Tack så mycket herr ordförande och tack så mycket för många trevliga kommentarer och konstruktiva inlägg. Najlepša hvala za zelo zanimive in konstruktivne komentarje. Če sedaj najprej pridem na gospoda Bosutila na to, kar je povedal. Naj povem, da je zelo pomembno povdariti, da se je Malta znašla v zelo težkej situaciji. Tudi sam lahko rečem, da sem Malto obiskal, eh, zato da bi pridobil več podatkov o obstoječem stanju iz prve roke. Zato lahko rečem, da je na vse pomembno, da zadevo postavimo v realne okvire. Ne moremo namreč eh, zagotoviti eh, hitre rešitve, ko govorimo o priseljevanju. Nekaj moramo storiti za to, da izboljšamo zeli sistem, poskrbeti moramo za to, da delamo kar le moramo, za to, da bi dosegli dober, jasen dialog s tretjimi državami. To bo zagotovo pripeljalo do rešitve številnih vprašanj, ki so vezani na to temo tudi gospa Flo je naslovila eh, težave odnosov z Libijo. Naj glede tega povem, da razprave o okvirnim sporozumom z Libijo eh, veljajo zaključne. Gospod Baro, podpredsednik Evropske eh, komisije, bo glede tega obiskal Lidijo še to jesen. Tako da to jasno kaže, da obstajajo stiki, da obstaja dialog s tretjimi eh, državami glede migracije, glede eh, vzpostavljanja institucije, glede vračanja posameznih oseb, eh, še posebej tistih oseb, ki potrebujejo zaščito. Poskrbeti pa moramo, da se sredstva, ki jih imamo, bolje uporabljajo in učinkovite jo uporabljajo. Naše strokovno znanje, še posebej tisto, ki je bilo pridobljeno znotraj urada visokega komisarja za eh, človekove pravice in begunce, eh, je nekaj, kar lahko uporabimo tudi v naših odnosih z Libijo. Spregovoriti pa moramo tudi o zakonitem priseljevanju, o, dnev, o zakonitem, eh, zakonitih migracij. Tako o nezakonitem e, kot o zakonitem priseljevanju moramo govoriti istočasno. Eh, o tem bomo govorili tudi v štokolpske programu, zaradi tega, ker menimo, da je ta pristop potreben. Gospodu Mirajsu naj povem, da je govoril o strateškem ozadju. Eh, zagotovim vam lahko, da bo eh, program iz Tempreja še naprej živel. Tako kot eh, je živel v haškem programu, bo tudi v stokholmskem programu. Vsi dobro vemo, zakaj. Pomembno pa je doseči ravnotežje med obveznostmi in odprtostjo do sveta. To je zelo pomembno za švedsko predsedstvo. gospe Henise Pleskar, ne povem, da je eh, žal dejansko očitno, da je premalo delitve solidarnosti. Eh, znotraj štokolmskega programa želimo eh, poskrbeti za to, da se nadalje spoštuje dosežene sporazume in iskreno upamo, da bomo na ta način naslovili tudi pomankanje solidarnosti. Gospod Tavares ima posem prav, ko govori, da moramo govoriti istočasno o azilju in o uh, priseljevanju. Azil je namreč pravica. Ko govorimo o zakonitem priseljevanju, Eh, moramo o tem pojavu govoriti eh, v skladu s potrebami posameznih držav. Države same morajo gotoviti, kakšna je njihova potreba po eh, priseljencih. Obenem pa moramo spoštovati načelo, da imajo ljudje pravico do zaprosila za azil in do njegove dotelitve, kadar je to potrebno in kadar to potrebujejo. Seveda je nujno zagotoviti tudi eh, skladno vzpostavitev skupnega azilnega sistema. Tukaj se ne moremo odreči svoji obveznosti. Spoštovati moramo sprejeto zakonodajo, zaradi tega bo predsedstvo delovalo v tej smeri, to vam lahko eh, zagotovim. Še zadnjemu govorniku eh, bi se želel odzvati. Preč, prečevanje je del vzpostavitve dialoga, ki poteka prek evropskih meja. Zato poskušamo znotraj predsedstva uh, nasloviti prav uh, takšno politiko. Prav zaradi tega bomo v Malmöju, v mojem domačem kraju, pripravili konferenco, ki bo govorila prav o razvijanju eh, in razvojnih politikah eh, ter o priseljevanju. Poskušali bomo povabiti tudi države eh, zunaj Evropske unije za to, da bi stvari premaknili naprej. Najlepša hvala za zelo uh, kratke odgovore. kolege bi opozoril, da imamo malo časa, zato jih prosim, da svoje komentarje oziroma vprašanja omejijo na minuto ali največ dve. Kar nekaj je namreč kolegov, ki so zaprosili za besedo. Ne pozabite, da je pomembno, da ste zelo koncisni pri svojem nastopu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me first say Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Naj vam najprej povem, eh, da sem zelo pomirjena, da je z nami gospod eh, Bilstrom, ki ima zelo dobre izkušnje na področju human, humanosti in solidarnosti. Če uh, uh, on skrbi za to področje, potem lahko dejansko upamo, uh, da bomo dosegli dogovor glede skupne uh, priseljenske politike v Evropi. Če si, če si pogledamo tudi, kaj je dosegel na švedskem, vidimo, da je veliko opravil. Pozdravljam vašo pobudo za vzpostavitev Evropskega podpornega urada za azil. Ta bo te, ključnega pomena. Prosila pa bi, da o tem poveste malo več, da poveste o tem, kaj se zdaj dogaja z razpravami znotraj Evropskega sveta, ali jih boste lahko eh, pospešili v času svojega predsedstva in predsedovanja. Naj eh, povem tudi, da sem zelo eh, vesela, da ste omenili, da se bo sprostil vizovski režim za države Zahodnega eh, Balkana. Vesela sem tudi, da ste glede tega vzpostavili nekakšno časovnico. Iskreno upam, da boste sprejeli potrebno zakonodajo do konca letošnjega leta in iskreno upam, da ta parlament ne bo uh, uh, zavlačeval uh, Eh, pri sprijemanju zakonodaje oziroma podpiranju eh, zakonodaje, ki je potrebna za zagotavljanje svobode številnih ljudi. Tako da iskreno upam, da bomo eh, zmogli v parlamentu pripraviti potrebno poročilo, potrebno mnenje do konca tega leta. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kaj počne Evropska unija? To vprašanje vedno znova slišimo in mislim, da bi na številnih področjih morali to vprašanje bolj konkretno postaviti in vprašati, kaj počnejo nacionalne vlade in nacionalni ministri za notranje zadeve. Skupno stališče v svetu, ki ga je omenil tudi minister Bildstrom, ki je bilo sprijeto, pa ni vedno zagotovilo za to, da tisti, ki so to skupno stališče sprijeli, to potem tudi dejansko uresničeno v svojih domačih državah. E, take izkušnje imamo v številnih državah članicah, namreč da je potem izvajanje zelo počasno. In če gospod Berlusconi pove, da eh, ko gre za vračanje eh, beguncev v Libijo, da tukaj ima določene izjeme, potem mislim, da je, je to znak, da. Eh, zelo dobro ve, kakšna so pravila in da jih ne namerava uresničevati. Moje vprašanje pa je, kakšne možnosti imamo mi kot Evropska unija, da eh, sploh eh, se držimo določenih pravnih postopkov. Ko gre za eh, nezakonito priseljevanje, pa si postavljam posem drugačno vprašanje. Namreč, v kolikšni meri je švedsko predsedstvo gotovo, da bo prišlo do zavezujočih kvot in da bomo dejansko tiste, ki uh, morajo zapustiti svoje države, pravično uh, razporedili na države članice. Mislim, da je to nujno ne samo zato, da bi zmanjšali obremenitev južnih uh, držav, ampak uh, prepričana sem, da je pravična razporeditev uh, tudi nekaj, kar ne bo pripeljalo do um, nerazumne obremenitve za ostale države. Uh, Eh, pravična razporeditev bi pripeljala dejansko do tega, da bi obremenitev za posamezno državo bila skoraj nična in prepričana sem, da bi s tako pravično porazdelitvijo naredili nekaj proti nelegalnemu preseljevanju. In to je pomembno ne samo zato, ker eh, je življenjski položaj teh priseljencev neozdržen, ampak eh, ker nelegalno priseljevanje tudi eh, zmanjšuje pripravljenost ljudi, da bi sprejeli legalne priseljence, ki pa jih potrebujemo. Hvala. Vsem Mišel, vsem kako. Najlepša hvala, gospod Mišel. de faire la distinction très nette entre la problématique de l'immigration et la problématique mislim, da je potrebno jasno ločevati med priseljevanjem in azilom. Nečesa ne bi smeli izkoriščati na račun drugega. Malce me eh, skrbi in nekaj, kar je omenil gospod minister, nasplošno se strinjam z njim. Omenili pa ste, da obstaja potreba potem, da ponovno razmislimo o trgih delovne sile znotraj Evropske unije. To sicer razumem, niste pa ničesar povedali o eh, težavah, ki bi to povzročilo eh, v eh, državah v razvoju, iz katerih ljudje potujejo v Evropsko unijo. Tega sploh niste omenili v svojem govoru. In povedati moram, da eh, dejstvo, da tega niste omenili, pri meni vzroča skrb. Spodbujati moramo politike, ki preprečujejo beg možganov. Pomembno, da te osebe ostanejo v eh, svojih matičnih državah. Afrika potrebuje svoje inženirje, potrebuje svoje zdravnike, potrebuje svoje znanstvenike. Ponavadi pa se zgodi, da takoj, ko končajo svoj študij, te osebe začnejo zapuščati svoje države in e, iščejo možnost zaposlite druge. To moramo poštevati. Preprečevanje tega mora biti del našega pristopa in vašega pristopa. Sicer bomo malce preveč pragmatični, preveč sebični, preveč materialistično usmerjeni in bomo razmišljali le o koristi naših držav. Mogoče obstajajo druge eh, načini za reševanje težav eh, na trgu delovne sile. Ni, ni namreč treba k sebi pritegniti tiste osebe, ki so najbolj potrebne doma. Gospa Papadopoulos. Gospod minister, mm, govorili ste o sredozemlju in povedali so tudi, kakšni bi lahko bili odgovori na to vprašanje. Vaša kolegica prej mi ni odgovorila na moje vprašanje, zato bom eh, še enkrat zastavil to vprašanje. Zastavila vprašanje. Moja država Cipr je žrtev ilegalnega priseljevanja. Vedno več imamo prosilcev za azil in pa nelegalnih priseljencev. Cipr ima pač strateško lego in smo nekakšen most med Evropsko unijo in tretjimi državami. Nas pa to zelo skrbi. In sicer nas skrbi situacija predvsem v okupiranem območju. Od leta 1974 do danes imamo okupacijo dela naše države strani turške vojske. In naša vlada nima dostopa do tega območja zato tudi ne moremo tam izvajati evropskega pravnega reda. Tam nam stvari uhajajo iz rok, eh, nezakonitega priseljevanja je ogromno. Poleg tega prihajajo eh, ljudje iz Turčije na ta okupirana ozemlja. Veliko je sive ekonomije in ljudje so odvisni od tega. To, kar mi potrebujemo, je politična volja. Turčija mora priznati, Republiko Cipr in morali bi sodelovati, ampak to zaenkrat ni lahko. Turčija ne izvaja ustreznih protokolov in tudi ne priznava naše države. Zato vas sprašujem naslednje. Turčija eh, bo še vedno delala na svoj način, ne bo se ukvarjala s ciprskim problemom kaj bo naredil gospod Baro, ali bo kaj pritisnil na to državo, ko bo potoval tja, potem Turčija bi rada postala članica Evropske unije. Vendar pa ne bi smela eh, pri tem kršiti evropskih vrednot in morala bi odgovoriti na skrbi Evropske unije in evropskih držav, morala bi spoštovati kompromise ali ne bi morala zato tudi odgovoriti Cipru pri tem vprašanju da bi se na ta način lahko izognili tudi nezakonitemu priseljevanju. Tak so mi, odfarande, o tak, minister Bilström, Ferini. Naslednja govornica. Hvala za zanimivo predstavitev. Želim vam veliko uspeha eh, s švedskim predsedstvom in upam, da bomo imeli priložnost razpravljati o teh temah še v prihodnosti. Pred počitnicami smo mm, govorili o človekovih pravicah in drugih temah v tem odboru. In uh, to se bo okrepilo tudi z Lizbonsko pogodbo. Eh, zanima pa me situacija begunskih otrok. To je zelo pomembna tema. Situacija se še slabša na tem področju. In zanima me, kakšno je stališče predsedstva na tem področju. Kako se boste ukvarjali s tem v prihodnosti? Mislim, da je tudi vprašanje preseljevanja zelo pomembno. Upam, da bomo lahko eh, tekom vašega predsedstva sodelovali z vami na tem področju in da bomo tudi eh, dosegli ustrezno sodelovanje in rezultate. Hvala. Naslednja govornica. Hvala ministru za njegovo predstavitev. Včeraj je italijanski premijer rekel, da bo blokiral delo Evropskega sveta, če bodo predstavniki še naprej komentirali eh, prihod beguncev v Italijo. Zanima me, kaj švedsko predsedstvo eh, načrtuje na tem področju kaj bo naredil gospod Baro, predvsem glede ljudi, ki prihajajo iz Libije. Rada bi vedela, kakšni oziroma kateri mednarodni zakoni se kršijo pri tem. Hvala. Gospa Blinkevič Jute. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti ministru za predstavitev prioritet švedskega predsedstva. Rada pa bi postavila tudi nekaj vprašanj. 140 velikih mest Evropske unije je pozvalo evropske institucije naj zagotovijo eh, večje pristojnosti lokalnim oblastem, eh, ko gre za problem migracij. Predstavniki lokalnih oblasti se zavedajo eh, tega, da eh, zakonito priseljevanje lahko reši določena vprašanja v Evropski uniji. Vpliv priseljevanja v Evropski uniji eh, čutijo predvsem največja mesta. In predstavniki teh mestnih občin so zato si bolj prizadevali za reševanje priseljenskih vprašanj. Mislim, da bi to bil tudi primeren odgovor na štokholmski program v državah Evropske unije. Obstajajo različna mnenja o pristojnosti lokalnih oblasti na področju priseljevanja in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. Moje drugo vprašanje pa je povezano s priseljevanjem zaradi dela, torej delovnim priseljevanjem situacija na delovnem trgu Evropske unije je slaba, brezposelnost je vse večja in še leto ali dve bo treba počakati, da se situacija izboljša. Strinjam se z vami, da morajo nacionalne države rešiti vprašanje sprejemanja beguncev in sprejemanja priseljencev eh, glede na njihove nacionalne situacije na delovnem trgu. eden od kolegov je rekel, da prihaja tudi do bega možganov iz afriških držav. Obstaja pa tudi drugačna situacija. Zaposlujejo se ljudje iz tretjih držav kot poceni delovna sila. To počnejo določeni delodajalci in s tem kršijo njihove pravice. Ali imate glede tega kakšno mnenje? Na koncu pa bi se vam rada še zahvalila za zelo konkretne odgovore, ki ste jih podali. Eh, ste zelo odprta oseba. Hvala. Gospod Diaz de Mera, izvolite. Ja, senjor presidente, sede telegrafiko. Hvala, zelo hiter bom. E, mislim, da se ta odbor dobro spozna na migracije zelo poznamo um, pojav zakonitih in nezakonitih migracij, poznamo tudi uh, situacijo, poznamo um, uh, azilna vprašanja in tako naprej. In zelo uh, pozorno sem poslušal uh, vašo predstavitev in potem vse komentarje. Program iz Haga se izteče leta 2010. Uh, horizont pa je nekako spostavljen do leta 2012. Ne vem, imam skrbi glede tega, obstaja problem uh, porekla, izvora ali gre tukaj za problem porazdelitve odgovornosti. Ne vem točno, kdo je za to odgovoren ali svet. Potem pa Evropski sklad za begunce. Ogromno denarja je povezanega s tem. V finančnih perspektivah 2007 do 2013 smo to potrdili. In ta sklad smo um, takrat. Uh, Smo mu dali določene naloge, zdaj smo vzpostavili še Evropski podporni urad za azil, da bo lahko pomagal temu skladu. In sicer gre za sprejem ne samo beguncev, ampak tudi tistih, ki so razseljeni. Povejte mi, to je storil že predsednik odbora, ampak zanima me, eh, kako močan bo ta sklad. Ena stvar je sklad za begunce, drugi pa podporni urad za azil. Eh, prosim, razjasnite malo eh, ti dve organizaciji. Gospod Bond. Voorzitter, bedankt. Excellentie, het, het volgende. Ik ga met een eh, zeer ongerust eh, gevoel eh, uit deze. Tudi uh, sam imam nelagoden občutek glede tega sestanka. Mnogo držav članic Evropske unije zelo trpi zaradi pritiska migracij. Potem ti ljudje se naseljujejo. Govorili smo tudi o tem, da je migracija lahko priložnost moramo si ogledati tudi trg dela. In to lahko zelo, migracije lahko vplivajo na trg dela, če ne bomo previdni. Torej, eh, govoril sem o naseljih. Poglejte si Malmö, poglejte si Birmingham in druge kraje, kjer se naseljujejo priseljenci. Želim, da si to ponovno ogledamo vsi govorijo, da je treba zagotoviti pomoč ljudem iz Severne Afrike. Eh, govorili smo o 15 milijonih eh, migrantov zaradi dela. Eh, toliko jih pride v Evropo in absurdno bi bilo vse naseliti tukaj. Tudi ko gre za delovni trg, je to absurdno. Poglejmo si raven brezposelnosti. Če živiš na nizozemskem in si star več kot 50 let, je praktično nemogoče, da dobiš službo. Torej, veliko problemov obstaja na trgu dela. In, uh, tudi v Bruslu, Rotterdamu, Malmu, kot sem rekel, obstajajo ta paralelna naselja priseljencev in pogosto so to območja, kjer uh, se je zelo uveljavil islam. Morda bi o tem morali uh, razmisliti tudi v nadaljevanju vašega programa. Potem pa še nekaj, ali se zavedate hudih problemov, s katerimi se soočajo mesta, ki sem jih omenil, Rotterdam in tako naprej. Ta mesta imajo ogromne težave. Glede na to, ali ste pripravljeni pregledati svoje politike, omenil sem številko 15 milijonov delovnih migrantov in gospod Martins iz eh, našega think tanka. Eh, govori o priseljencih iz Severne Afrike, ali boste glede na vse te težave pregledali svojo politiko? Gospa Anželili je naslednja na vrsti. Hvala. Rada bi se zahvalila ministru za predstavitev programa. Dotaknila se bom tem, ki so jih že omenili kolegi. Te teme so zelo pomembne obstaja predlog, da se vzpostavi integriran program za begunce. To je zelo specifična tema, ampak eh, mislim, da je treba njegov ustanovitev pospešiti. Evropa tukaj zaostaja in potrebna je večja koordinacija med državami članicami, ne samo, ko gre za begunce, ampak tudi na celotnem področju priseljevanja. Potrebna je večjo solidarnost med posameznimi državami članicami. Bremena se je treba bolj enakomerno razdeliti. Če ne bomo naredili tega, eh, se bo težko soočiti z vsemi vprašanji, še posebej glede na vse večje število prosilcev za azil. Morda ponavljam to, kar so rekli že drugi, ampak mislim, da ta odgovornost ne more biti breme samo za države na meji Evropske unije, to so Španija, Malta, Grčija, Italija. Te države ne morejo ostati same pri soočanju s temi težavami. Priča smo tudi uh, sporom med temi državami, med Italijo in Malto, naprimer. Odločitve se s težavo sprejemajo, uh, Eh, in ni jasno, kam naj bi se usmerilo določena plovila z begunci. Nekaj kolegov je omenilo že tudi to, ampak sprejema beguncev ne moremo prepustiti samo državam na robu Evropske unije. Ključnega pomena je, da prosilci za azil Eh, da se porazdelijo po Evropski uniji. Pred kratkim sem slišala nekaj negativnih komentarjev o tem, kako je ravnala Italija ali kako je ravnala Malta. Nisem pa slišala nič od teh virov, kako so ravnale druge države, naprimer. Druge države pravijo, da ne želijo sprejeti prosilcev za azil. In mislim, da taki komentarji, ko gre za človeško življenje, niso primerni. Naslednja govornica. Hvala. Gospod eh, predsednik, želim se zahvaliti gospodu ministru za njegov prispevek. Gospod Papadopolo je vprašal zjutraj Eh, nekaj vprašanj in sama si želim bolj konkretne odgovore na to. Nekateri kolegi, kolegi so rekli, da eh, zakonodaja ni dovolj jasna in da bi glede tega Evropska unija morala nekaj storiti. Pravila so zelo različna, pa še ta se ne spoštujejo vedno dosledno. Morda veste, da je pred kratkim nek italijanski časopis objavil zelo eh, mučne fotografije o tem, kako so v Libiji v zaporu Gandufa zaprli določene somalske begunce. In ti ljudje so bili aretirani samo zato, ker so jih ujeli na poti iz Libije Lamp na Lampeduso. v njih so videli potencijalne eh, pribežnike oziroma begunce na poti v Evropsko unijo. 60 ljudi se zdaj nahaja v zelo majhni celici, kjer čakajo na sojenje. V zadnjih nekaj dneh je bilo 65 somalcev poslanih nazaj v njihovo državo. in od italijanske vojske se je zahtevalo, da naj jih ne vrne, pa so jih vseeno poslali nazaj. Danes popovdne sem slišala od predstavnikov Združenih narodov, in od predstavnikov UNHCR glede Libije eh, oziroma neke prebivalke Libije, da ni dobila azila. In rada bi povedala naslednje. Zanima me, ali je italijanska eh, migracijska politika v skladu z mednarodno zakonodajo. In kaj se bo zgodilo eh, z vračanjem teh beguncev, ali je to v skladu z mednarodno zakonodajo. Predstavniki Evropske unije včasih potujejo v Libijo, da bi si ogledali, kaj se dogaja v teh pripornih centrih. Moj kolega je dopoledne vprašal isto vprašanje. Zanima me, kakšno je švedsko stališče glede komentarjev gospoda Berlusconija. Ali bi tukaj morali ostati tiho? Evropska unija eh, je tukaj prevečkrat tiho. Še enkrat vas prosim, da se držite časovne omejitve, kajti sicer ne bomo prišli skozi. Gospod minister, govorili ste o skupnem azilnem postopku. Zanima me, kako boste zagotovili, da se ta sistem ne bo zadovoljil z najnižjimi standardi. E, kot vidimo, so v Evropski uniji standardi zdaj kar nizki. In kako se boste odzvali, če države članice ne bodo izpolnevale ženevske konvencije? Eh, kot smo videli, da se zdaj dogaja. Če ljudem ne bodo zagotovile pravičnih postopkov in tako naprej. Kaj boste naredili v takih primerih? V štokholmskem programu je veliko določb o zbiranju podatkov, še posebej, ko gre za eh, priseljence govori se o njihovih prstnih otisih in tako naprej. Zanima me, eh, kako se bo zagotovilo varstvo podatkov teh beguncev in migrantov, ki morda niso državljani Evropske unije, ampak so pa vseeno človeška bitja in je treba njihove pravice spoštovati. Hvala. Gospod Mastela. Eh, io credo, signor Presidente, che un atto di leggero coraggio sia venuto dal rapporto gospod uh, predsednik. Mislim, da je eh, Švedska pokazala tukaj pogom, pogom zaradi tega, ker prepoznava, da je znotraj Evrope pomankanje uh, solidarnosti do tistih držav, ki so še posebej izpostavljene naši, naši, uh, našemu, uh, naši temi. Tukaj slišimo različne Eh, različne glasove, ki eh, govorijo pravzaprav o domačih težavah. Če si pogledamo, kaj se dogaja recimo v Malti in v Italiji, vidimo, da je tukaj poteka prava tragedija, ki eh, pa ne more potekati, ne da bi si jo pogledala tudi Evropa, ne da bi si jo pogledal tudi Brusel. Do sedaj smo slišali le visoko doneče besede, govorili smo o različnih pomočeh, tistim, ki eh, bodo sprejemali ljudi in tako naprej. Doslej pa se je Evropa temu izognila, uporabljala je le svoje tiskovne predstavnike, da so uporabili retoriko. Danes govorimo o možnosti uračanja eh, in zavračanja strani italijanske vlade, eh, vlade. Morda je njen pristop vprašljiv, vendar pa je do tega prišlo zaradi prave tragedije, ki se odvija v dotičnih državah. Kaj lahko storimo? Dejstvo je, da moramo pohiteti. Švedska mora sodelovati z državami, ki uh, imajo najhujše težave. Če, uh, če ne bomo ničesar naredili, potem eh, ne bomo mogli sodelovati skupaj oziroma bomo delovali posamezno in vsak eh, bo se ukvarjal s tragedijo, ki bo videl pred sabo, ko, bo, eh, ko bodo v njegovo državo prihajali reveži, ki so šli skozi najhujše. Najlepša hvala. Še enkrat naj vas spomnim na časovne omejitve. Gospod Brons. Mnogo prosilcev za azil in beguncev pravzaprav beži iz njihovih držav. ampak ko pridejo v prvo varno državo, eh, potem postanejo pravi begunci in ekonomski migranti. Če govorimo o gospodarskem priseljevanju, gospod minister, govorimo pravzaprav o eh, neki avtonomni politiki, to je področje zase. In veliko je tudi eh, trgovanja z ljudmi ko ne vemo, kdo so ti, eh, ki trgujejo z ljudmi, ampak eh, gospodarske posledice so velike, gospodarske migranti in pa um, območja, kamor se priselijo, so žrtve. In tukaj gre v bistvu samo za neke vrste proizvodnjo. Gospod Ulmer. microphone. The mic. Okay. Sorry, excuse please. Gospod predsedujoči, gospod minister, imam vprašanje, ki je temeljni na tem, da ste uh, omenili tudi to, da uh, eh, VIS-2 uh, eh, še vedno ni v uporabi in uh, zakaj, glede na to, da je že prišlo uh, Eh, do precejšnjih zamud ta sistem ne deluje in kaj počne predsedstvo za to, da bi ta sistem deloval in pa dokdaj je predvideno eh, po vseh teh zamudah, da bo ta cilj vendarle potem dosežen. Hvala. Hvala vsem za vprašanje. Zdaj pa gospod minister, izvolite. Beste, pa vse, ki bi svojo Kar najbolj se bom potrudil, da bom odgovoril na vsa vprašanja. Gospa Koraca, hvala za prijazne besede. Gotovo si bomo prizadevali, da kot predsedstvo naredimo čim več. Glede položaja in stališča sveta, naj povem, da smo na neformalnem srečanju ministrov julija jasno videli, da so vse države članice eh, se zauzele za podporni urad za azil. Torej, svet ima jasno stališče in to je dobra osnova za prihodne razprave s parlamentom. globalizacija in pa priseljevanje, tu so pomembne teme za predsedstvo. Veliko držav še nima ustreznega nadzora, ki je potreben in ki tega nadzora še ni v njihovih načrtih. E, ga bodo pa morale razviti. Gospa Keller je omenila vprašanje, ali lahko dosežemo skupni azilni sistem. Morda lahko tukaj omenim, da se komisija še ni uh, tukaj povsem zjasnila, čeprav se ukvarja s tem problemom, ima določene pristojnosti, govorimo pa tudi o praktičnem sodelovanju in to je osnova, da dosežemo kakršenkoli sistematičen pristop do azilnega sistema. Komisija je tista, ki ima direktive in ki se mora odločiti, eh, kako bo ravnala in ali bo tukaj imela ona pristojnosti ali države članice. Sam ne mislim, da bi kvote eh, za države članice bile mogoče. Mislim, da lahko delitev bremen eh, in solidarnost dosežemo na druge načine. Poglejmo si Malto. To je zanimiv primer. In morda bi si lahko gledali, kakšni rezultati so bili tam doseženi. Ampak eh, to vse temeli na prostovoljni osnovi. Nihče ni bil prisiljen eh, izvajati določene ukrepe. Komisar Mišel je zapustil dvorano, ampak rad bi vseeno odgovoril, ker je pomembno pomemben je dialog o begu možganov in tudi s tem se bomo ukvarjali, ko bomo govorili o delovnih migracijah. Gre za zelo pomembno vprašanje. Evropska unija eh, je naredila povezavo med eh, migracijami in pa delovno politiko. Eh, razvojna politika se osredotoča na probleme, ki obstajajo naprimer, ko gre za zdravstvo in druge težave, obstaja tudi nevarnost, da smo lahko pri pristopu malo kolonialistični. V Tanzaniji, naprimer, eh, je zdravstvenemu osebju, zdravnikom in medicinskim sestram prepovedano, da zapustijo državo. Mislim, da tega tudi ne smemo dovoliti. Uh, Uh, in pomemben je tudi denar, ki ga migranti pošiljajo v domovino. Na ta način pomagajo izboljšati položaj svoje države. Priseljenci so morda tudi predpogoj za državo, da lahko več, uh, ima več koristi od razvojne pomoči. imamo delovno krizo na delovnem trgu, demografsko krizo in ta ne bo tako hitro izginila. Mislim, da uh, mora predsedstvo to resno vzeti. Potem smo slišali vprašanje o Cipru. Predsedstvo se tega eh, dobro zaveda. Ne vem, če bomo našli zadovoljivo rešitev. Nadaljevali bomo z dialogom s Turčijo in skušali na ta način izboljšati stvari. Potem gospa Held, ki je omenila otroške pravice, pravice otrok. Na svetu uh, smo tudi govorili uh, o tem vprašanju. 21. septembra bomo še razpravljali in inicijativa je prišla strani Španije. Upam, da bomo na ta način mm, dosegli neke usmeritve za ukvarjanje s to temo v prihodnosti. Mm, to pa je zapisano tudi v štokholmskem programu. Gospa, eh, katere imena ne vidim, aha, gospa Sarakjani je to. Mislim, da se mi ni treba spuščati v nadaljne podrobnosti, ampak mnenje predsedstva je, da komisari lahko postavljajo vprašanja, ki so potrebna in na ta način vidijo, kako se eh, izvedbene direktive izvajajo. Gospa Blinkevič, jute, zanimivo bi bilo vključiti tudi lokalne in regionalne oblasti. Eh, predsedstvo je temu zelo naklonjeno. Govorili smo tudi o delovnih migracijah in to je del celovitega pristopa. Ogledati si moramo uh, vsak posamezen del Eh, te celote. Tisti delodajalci, ki želijo zaposliti imigrante, to lahko storijo, ampak morajo upoštevati določene standarde. Ko gre za isto stopno socialne zaščite, dobička oziroma zaslužka in tako naprej. In to švedsko predsedstvo podpira. Gospod Diaz de Mera. Vprašanje glede haškega programa in zamude. Eh, to je posledica sprejetja pakta za azil in migracije decembra in odločili smo se, da bomo datum premaknili iz leta 2010 na 2012. To se ni zgodilo zdaj v kontekstu štokholmskega programa, ampak eh, traja že odprej. Potem podporni urad za azil in pa sklad za begunce eh, in denar, ki je za to potreben. Ta denar bomo zagotovili. Sklad nam bo pri tem pomagal. Gospod Bontes, vi ste rekli, da ne verjamete v delovne migracije. Seveda živimo v Evropski uniji, kjer imamo svobodo eh, izražanja, ampak naj povem, da Švedska zdaj trpi, kajti potrebujemo več delovne sile, kot je imamo. In zato si prizadevamo za delovne migrancije. 15 tisoč ljudi je prišlo izven Evropske unije in na ta način smo eh, nekako rešili probleme. Moramo imeti sistem, ki ga bodo vodile potrebe in moramo sprejemati izzive tudi na demografskem področju. In pomembno je, da ti sistemi temelijo na nacionalnih potrebah in da jih te potrebe tudi vodijo poznamo nekaj problemov, ki so s tem povezani. E, to so problemi mest in krajev e, in niso vedno povezani samo s trgom delovne sile. Naj na kratko omenim še to, kar je povedala gospa Alfano. Pomembno je, da imamo jasna pravila, in da se tudi držimo tega, kar smo zapisali v direktivo o prosilcih za azil. Da bomo to lahko naredili. Pa tiste države, ki so države izvora beguncev, morajo biti tudi pripravljene sprejeti tiste begunce, ki so vrnjeni nazaj. In zato si moramo gledati države, kot je Libija, naprimer. morda bo Libija, bi lahko bila tu bolj udeležena, da bi z nami bolje sodelovala. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj, ki so bila zastavljena. Gospa Holmajer, ni šlo za SIS 2, ampak za VIS 2. SIS eh, pa ni v mojem področju odgovornosti, ampak v pristojnosti ministrice za pravosodje. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, ker ste upoštevali prav vsa vprašanja, prav vse člane, ki so se oglasili. Hvala za vaš trud eh, in za razlage, ki ste jih podali. Veselimo se, da bomo še naprej sodelovali z vami in švedskemu predsedstvu, kot tudi vam osebno želim veliko uspeha. Najlepša hvala. <laughs>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 Dragi kolegi, pripričan sem, da se vsi strinjate, da nam zmanjkuje časa in da moramo kar malo pohiteti, zato ker prejdemo na naslednjo točko po dnevnem redu in sicer gre za predstavitev Eurojusta. Eh, z nami je predsednik kolegija gospod Jose Luis López de Mota. Ja, gospod Busotin, gospod predsednik, če vas prav razumem, smo se danes do povden dogovorili, da takoj po predstavitvi švedskega predsedstva, da bomo obravnavali točko v zvezi s proračunom, ki je na našem dnevnem redu. Se je to spremenilo, lahko pojasnite? Eh, pravzaprav, mislim, da sem sam predlagal, da to točko preložimo uh, na uh, tisto točko po predstavitvi Eurojusta, zato da bodo vsi člani tukaj in da bodo imeli priložnost predstaviti svoje predloge oziroma pripombe k mojemu osnutku mnenja o proračunu. Tako bomo tudi naredili, torej takoj po predstavitvi gospoda Demote. Če nimate nič proti, mislim, da je prav, da najprej prisluhnemo gospodu Lopesu Demoti in mm, mislim, da se vsi strinjamo, da je Eurojust institucija, ki postaja vedno bolj pomembna. Veliko pozornosti namenjamo njihovim dosežkom in postopkom in predstavitev letnega poročila odboru Libe je pravzaprav že uveljavljena tradicija, ki se je mm, pravzaprav vzpostavila v zadnjih letih in zato se že veselimo eh, sedme izdaje. Mm, zato je z nami eh, predsednik kolegija, gospod eh, Jose Luis Lopez de Mota, ki mu dajem besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani gospod predsednik, podpredsednik, eh, spoštovani poslanci in poslanke, v veliko čast in veselje mi je, da sem bil povabljen in da imam priložnost danes prisustovati temu sestanku in da vam lahko predstavim dejavnost eh, Eurojusta, torej vam, ki ste pravzaprav novo izvoljeni člani Libeja in predstavniki evropskih državljanov. V imenu Eurojusta pa želim čestitati tudi vam, gospod Lopes Aguilar, za izvolitev na mesto predsednika tega odbora. Moje ime je Jose Luis Lopes de Mota, sem portugalski predstavnik Eurojusta. In sem predsednik kolegija Eurojusta od novembra 2007. Eh, v tej vlogi sem danes tudi tukaj z vami in vam bom predstavil letno poročilo, to je sedmo letno poročilo o dejavnostih Eurojusta. Mislim, da ste vsi dobili kopijo eh, poročila tudi v vašem jeziku. Ne bom se spuščal v podrobnosti tega poročila, glede na to, da si jih lahko vsi sami preberete. E, namesto tega bom raje izkoristil ta čas, ki ste mi ga dali na voljo, da vas obvestim o dejavnostih Eurojusta za leto 2008 in tudi za leto 2009. Eh, potem eh, je tu še točka zunanjih odnosov, ki je zelo pomembna za Eurojust. Spregovoril pa bom tudi o prihodnosti Eurojusta v luči novega sklepa o Eurojustu, ki je bil objavljen 4. junija 2009. Ta novi sklep eh, pomeni, da bo Eurojust postal bolj učinkovit in v nadaljevanju svoje predstavitve se bom vrnil na bolj podrobno predstavitev tega. Dovolite mi, da ponovim tri glavne cilje Eurojusta. Ta je prvi organ Evropske unije s eh, pravosodnimi pristojnostmi v kazanskih zadevah. Eh, vzpostavljen je bil leta 2002, potem ko je že dve leti obstajal kot nek začasni Eurojust v Bruslu. Eh, naša glavna naloga je izboljšana koordinacija z nacionalnimi organi. Eh, druga naloga, ki je verjetno tudi eh, rezon detre za Eurojust, je, da spodbujamo usklajevanje med nacionalnimi organi, kadar imajo ti opravka s čezmenjimi primeri, torej primeri, ki vključujejo dve ali več držav članic. In pa zadnja naloga je, da tudi pomagamo nacionalnim organim pri soočanju s tovrstnimi primeri. Naš glavni cilj pa je seveda izboljšati sodelovanje med državami članicami in izboljšati eh, delo na področju preiskav in pregona, ko gre za čezmejni eh, organizirani kriminal, naprimer trgovino z ljudmi, z Eh, drogami, eh, pranje denarja in tako dalje, zato da bi ta, na ta način čim prej privedli zločince pred pravico. Naj podarim, da nismo preiskovalno telo, nismo izvršno telo, smo samo telo za pravosodno sodelovanje in naša naloga je samo, da podpiramo in olajšamo delo nacionalnim organom, ki eh, obravnavajo primere. Eh, kar zdeva dejavnosti za leto 2008 in 2009, mi dovolite, da izpostavim nekaj točk. Če si pogledate naše letno poročilo, boste videli, da je od leta 2002 Eurojust eh, opravil veliko napredka na področju um, čezmenega pregona in eh, velik del primerov, s katerimi se soočamo, uh, uh, eh, vključuje organiziran kriminal in pa uh, kazniva dejanja zopra premoženje ali javno dobro, vključno z goljefijami. Leta 2008 smo imeli 1193 primerov, uh, ki so jih na Eurojust uh, naslovila. Eh, naslovili nacionalni organi in to pomeni povečanje za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2007, vendar pa to ni edini kazalec eh, uspeha in rasti Eurojusta. Zavedamo se, da še vedno delujemo na zelo osnovni ravni in da samo. Uh, pomagamo pri zahtevah za medsebojno pravno pomoč in vemo, da je potrebno opraviti še veliko dela, eh, preden bomo lahko izpolnili vse naloge Eurojusta, kot so opredeljene v sklepu o vzpostavitvi Eurojusta iz leta 2002. Boj proti čezmenjemu kriminalu terja usklajevanje. Vsi se strinjamo, to je v besedilu, to je uh, Eh, tudi v vseh priročnikih z tega področja, ampak to je ravno tista najzahtevnejša naloga. Eh, potrebno je usklajevanje med nacionalnimi organi različnih držav in vemo, kako težko je včasih doseči usklajevanje že samo znotraj ene same države, ko gre za eh, policijo, preiskovalne sodnike, tožilce in tako dalje. In ko gre za koordinacijo med organi različnih držav, eh, je tu eh, včasih tudi, eh, so, imamo primere, ki vključujejo pet ali deset držav in takrat vse skupaj postane zelo težavno. Vendar pa tu je ključ za sodelovanje dan danes. To pomeni, da je to usklajevanje ključnega pomena, zato da imamo pregled nad kriminalnimi dejavnostmi v posameznih državah. In borimo se torej tist, proti tistim, ki delajo za kriminalce in veliko moramo še narediti v boju proti kriminalnim združbam in mrežam. In to je prav tisto, kar še manjka v Evropi. Torej, imamo 27 različnih držav, 23 različnih eh, jezikov in 30 različnih pravnih sistemov. In to je najbolj kompleksen problem, kajti ko gre za primere, ki vključujejo 10 ali 15 držav, imamo pravko z 10 do 15 različnimi pravnimi sistemi in imamo veliko pravnih težav, poleg vprašanja različnih kultur, seveda. No, ne bom ponavljal vseh teh eh, nalog in funkcij Eurojusta, ampak eh, naj ponovno povdarim eh, to bistvo sodelovanja, ki je vključeno tudi v sklepo Eurojusta v 10. in 11. členu. Prih, vedno pogosteje se soočamo z bolj zapletenimi, bolj kompleksnimi primeri, v katerih je vključenih vedno več držav. Eh, tu pa je še ena točka, bi jo želel izpostaviti in to je potreba po pravosodnem sodelovanju od samega začetka preiskave in pregona. Eh, preiskava ni več eh, naloga, ki je izključno v pristojnosti policije, gre tudi za nalogo pravosodnih organov. In bolj, ko je kriminal organiziran, eh, več urodi potrebujemo za to, da um, ima policija uh, možnosti uh, odkriti in posegati v te uh, kriminalne dejavnosti. Uh, to pomeni, da uh, te ukrepi tudi ved, vedno večji meri zadevajo temeljne pravice uh, posameznikov in zato je potreben nadzor, potreben je pravosodni nadzor nad tem področjem in to terja seveda tudi usklajevanje med uh, policijo, preiskovalnimi sodniki, tožilci in tako dalje. To je edini način, kako smo lahko učinkoviti v demokraciji in v pravni državi. Uh, vključevanje oziroma sodelovanje Eurojusta je ključno za eh, koordinacijo oziroma sklajevanje pri primeri. Lahko vam dam kar nekaj primerov. Večkrat so primeri, ki so prišli pre, v našo obravnavo, pripeljali do razkritja kriminalnih združb. Uh, eh, naprimer operacija Trufus Odessa, tu je šlo za uh, veliko preprodajalsko združbo, uh, in uh, naši uh, usklajevalni sestanki so ključni tudi, ko gre za zahteve za medsebojno pravno pomoč in pa tudi za evropski nalog za prijetje in predajo. Pogosto je ključno ravno to, da se eh, istočasno izvedajo preiskave, racije, prijemi v različnih državah, članicah in zato, da lahko to zagotovimo. Um, je potrebno dobro usklajevanje, kajti če se ti ukrepi ne izvedejo istočasno, se, dok, se dokazi lahko izgubijo. In v takih primerjih lahko rečem, da e, naprimer e, smo v takih akcijah aretirali tudi 24 ljudi, 65 ljudi, 42 v nekem drugem primeru, če naštejem samo tri. Leta 2008 smo organizirali 132 usklajevalnih sestankov z nacionalnimi organi, to pomeni policiste, tožilce in sodnike. E, oni so bili potem tisti, ki so se odločili, kaj je potrebno storiti in ki so se uskladili med seboj. Na teh 132 usklajevalnih sestankih je sodelovalo več kot 1500 uh, eh, nacionalnih eh, uradnikov, policistov, sodnikov, tožilcev in če upoštevamo vse te številke, eh, Lahko rečemo, da smo v vseh letih organizirali več kot 700 sestankov, na katerih je sodelovalo več kot 6000 nacionalnih uradnikov in to pomeni, da eh, dosegamo rezultate in da se naše delo razvija, da eh, pravzaprav uraste kot nekakšna snežna kepa. Zelo pomembno je omeniti tudi, da mora Eurojust eh, opredeliti svoje aktivnosti, ki morajo biti v skladu s prednostnimi nalogami Evropske skupnosti. In to je zelo pomembna točka, kajti od leta 2006 Eh, Evropska unija postavlja tudi prednostne naloge na področju kazenskega pregona, torej opredeljujemo tiste vrste kaznivih dejanj, ki velja za prednostna področja in kjer mora Evropska unija najbolj aktivno posredovati. Gre predvsem za velika omrežja, za različne oblike eh, trgovanja, pranja denarja, mednarodne goljofive in mednarodni terorizem. Tu je um, opredeljeno v dokumentih sveta. In države članice se zavedajo tega in eh, tudi one morajo eh, upoštevati eh, te usmeritve na nacionalni ravni. In tukaj se v praksi pojavijo težave, kajti Po eni strani eh, imamo tu prednostne naloge, ki veljajo za eh, evropska telesa, po drugi strani pa za nacionalna telesa in eh, tukaj ni eh, usklajevanja, nihče nikomor ne poroča in to ima vpliv na proračun in tudi vpliv na vire. In eh, mi smo tisti, ki moramo na podlagi teh podatkov potem eh, upravičiti svoje projekte. Eh, nekaj področje, gospod predsednik, če mi dovolite, da si vzamem še nekaj časa. Najlepša hvala. Torej, nekaj področje je, eh, kjer je prišlo do pomembnega napredka. Najprej je tu evropski nalog za prijetje. Leta 2008 je Eurojust obravnaval 237 primerov v zvezi z eh, omogočanjem eh, eh, in usklajevanjem izvršitev evropskih nalogov za prijetje. In v nekaterih primerjih je šlo tudi za prikrivajoče se naloge, ko je eno osebo iskalo več držav članic in potem smo se morali odločiti, kateri nalog naj se izvrši. Potem je tu terorizem terorizem je eh, glavna prednostna naloga in eh, je pravzaprav prednostna naloga že od samega začetka obstoja Eurojusta. Eurojust je eh, dal svoj prispevek k poročilu TESAT eh, in eh, izvaja tudi nalogo monitoringa na področju terorizma od leta 2008. Eh, tukaj pridobiva. Eh, vire iz, eh, ja, torej podatke iz javnih virov in podaja svojo oceno. Eh, ravno tako obnašam, organiziramo letne sestanke koordinatorjev na nacionalni ravni, zato da bi imeli boljše ocene varnosti in od, eh, v sklepu sveta iz leta 2007 E, so se države članice tudi e, zavezale, da bodo vse informacije posredovali Eurojustu, ampak e, lahko povem, da je zaenkrat vse skupaj precejšno razočaranje, kajti večino informacij še vedno dobivamo iz javnih virov, kar pomeni, da več informacij dobimo iz televizijskih programov in iz časopisov, kot pa strani nacionalnih organov, ampak taka je pač realnost. Skupne Eh, enote za preiskavo so eh, ključni, ključno urodje v boju proti čezmejnemu eh, kriminalu in še vedno uporabljamo metode, ki izvirajo iz 19. stoletja, kar je pravzaprav smešno. To ni več ustrezna metoda za boj proti mednarodnim združbam in, in mrežam. In končno imamo sklep iz leta 2005, ki je zdaj stopil v veljavo. Um, pet let je trajalo, preden je to stopilo v veljavo. Leta 1997 je bilo uh, skrajno nujno, da uh, ta novi instrument sprememo, potem pa je trajalo kar 8 let, preden je stopil v veljavo. In eden glavnih instrumentov je ravno možnost, da postavimo skupne preiskovalne enote. Um, in tudi tukaj naletimo na, pogosto na frustracije, kajti to vrstnih skupnih preiskovalnih enot je zelo malo. Um, še vedno pa dobivamo tudi negativne odzive in uh, zaprosili smo tudi uh, Eh, za financiranje strani komisije in smo tudi dobili sredstva za to, da omogočimo finančno podporo nacionalnim organom pri vzpostavitvi skupnih preiskovalnih skupin. Eh, na ta način plačamo potovanje eh, policistom, plačamo njihove hotele, ker države članice pravijo, da nimajo proračuna za to. Hkrati poskrbimo tudi za tolmačenje in prevajanje in naprimer poskrbimo za računalnike in mobilne telefone. Mi čakamo na prošnje, eh, vse skupaj na spletni strani Eurojusta in upam, da vam bom lahko kmalo poročal o tem, da se je število prošen bistveno povečalo, ker eh, zaenkrat nismo posebej navdušeni nad razmerami in upamo, da bodo um, tožilci, nacionalni organi, policisti uh, začeli uporabljati to oružje v boju proti kriminalu. In pa še eh, točka v zvezi z zaščito otrok leta 2008 je svet eh, prosil Eurojust, da imenuje kontaktno točko za zaščito otrok, eh, predvsem za eh, usklajevanje podatkov, usklajevanje preiskav eh, v zvezi z otroci. In, eh, poznamo težave um, z otroško pornografijo na internetu, to je škandalozno in tukaj je potrebno storiti marsikaj in to ponavljamo vsako leto. Ampak uh, v praksi, nažalost, rezultati niso posebej obetavni. Uh, še ena točka, ki jo želim izpostaviti, se navezuje na zunanje odnose. Uh, Eh, Eurojustatu, mi imamo v mislih odnose z drugimi eh, organi eh, Evropske unije in sicer naj omenim, da smo sprejeli sporazum o praktičnih vidikih sodelovanja z OLAFom in marsikaj bo potrebno storiti za to, da bomo bolj učinkoviti v boju proti goljofijam in drugim kaznjivim dejanjem, ki vplivajo na finančne interese Evropske unije. Uh, ključno zaščito evra. Evro ni več nacionalna valuta in eh, zato ga mora zaščititi tudi Evropska unija. In imamo resne težave eh, povezane s ponarejenem evra. Potem pa so tu še drugi zločini, ki, oziroma kazniva dejanja, ki vplivajo na proračun Evropske skupnosti. Eh, tukaj prihaja do nesporazumov glede pristojnosti OLAF-a in Eurojusta. Nekateri pravijo, da eh, tako ali tako eni in drugi počnemo isto. Eh, pogosto je tak vtis in potrebno je stvari pojasniti in pa biti bolj učinkoviti in imeti jasno razdeljene naloge. Sodelujemo tudi s Europolom. Europol je naš glavni partner. Mi smo tudi zdaj v Hagu, ker je v Hagu Europol in sodelovati moramo. Lahko bi posodobili eh, dogovor iz leta 2004, lahko spostavimo nov sporazum, ki bo izboljšal obstoječo situacijo in ta sporazum bo verjetno podpisan 21. septembra letos tukaj v Bruslu. Ravno tako želim povedati, da je Eurojust vključen v 12 analitičnih delovnih aktov. To pomeni eh, pravzaprav dve tretjini aktov, ki, jih, eh, ki jih je Europol odprl. Vseh skupaj je 18, torej to so dobre novice. Podpisali smo sporazum o sodelovanju z državami nečlanicami, ZDA, Hrvaško, Norveško in Islandijo in leta 2008 smo podpisali tudi sporazum o sodelovanju s Švico. Eh, In to je zelo pomembno, ker je Švica naša pomembna partnerica in pa tudi sporozum z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Podpisali smo uh, tudi uh, pismo oziroma o nameri uh, z. Uh, točko za koordinacijo, ki uh, pokriva um, Južno Ameriko, Portugalsko in Španijo. E, torej, kot sem že napovedal, bomo dobili nov sklep o Eurojustu in naj omenim samo pet točk, ki so pomembne za Eurojust in za njegov razvoj. To je skupna naloga za Eurojust in za države članice, za pravosodne ministrstva, tudi nacionalne parlamente med drugim eh, in eh, na njih, na nas je, da bomo uresničili ta sklep. Prvi sklep, prva točka eh, in govori o izboljšanju operativnih zmogljivosti. Potrebno je zagotoviti, da ima nacionalni člani delovno mesto v Hagu, kajti Dan danes se dogaja, da nekateri nacionalni člani niso stalno uh, v Hagu. To pomeni, da delajo v svojih državah in prihajajo v Hag samo na sestanke. In nobena organizacija ne more delati na tak način. Novi sklep določa tudi, da, imeli, uh, da bo vsaka država imela od poslanca in pa uh, asistenta. Uh, In uh, lahko vam povem, da 50 odstotkov držav članic nima niti od poslancev, niti asistentov. In to šest let potem, ko je bil Eurojust uh, ustanovljen, uh, kljub vsem prizadevanjem. Uh, pristojnosti Eurojusta ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Uh, ampak eh, vedno bolj se nas priznava kot del nacionalnih pravnih sistemov in mislim, da je to zelo pomembno. To pomeni, da tožilci ali eh, sodniki v Hagu eh, se priznavajo kot del nacionalnih pravnih sistemov, kajti samo na ta način lahko vse skupaj deluje. Še naslednja točka ima, se navezuje na izboljšano izmenjavo informacij mi pravzaprav samo dobivamo informacije in delamo na podlagi tega, kar prejmemo. Naša hrana, tako rekoč, so tiste informacije, ki jih dobimo od držav članic. Eh, Ponujemo pa tudi vse pogoje za zaščito podatkov v kazanskih zadevah in vzpostavili smo zelo dosleden in trden tehničen sistem, ki smo ga razvili v zadnjih letih, pa tudi pravni sistem za zaščito podatkov in pa še krepitev sodelovanja z nacionalnimi organi in eh, z evropskimi mrežami. Obstaja cela vrsta evropskih mrež in večina jih ne deluje, zato ker pač nimajo sekretarjata, naprimer. In eh, novi sklep. Predvideva, da bo Eurojust Eh, predstavlja tudi sekretarjat za določene eh, mreže, mrežo za, gen, za genocid, eh, mrežo za skupne preiskovalne skupine, za strokovne mreže, tudi za mrežo za korupcijo. Ravno tako pa bomo spostavili tudi nacionalne sisteme koordinacije kajti ni mogoče spodbujati koordinacije in usklajevanja na evropski ravni, če nimamo koordinacije na nacionalni ravni in vse te ljudi moramo povezati med seboj. Naslednja točka je povezana eh, z odnosi s Frontexom. Podpisana imamo dva sporazuma eh, s Frontexom in pa tudi z Interpolom, kot sem že omenil. Kar pa zadeva proračun in zaključujem zdaj, gospod predsednik, Naše potrebe se povečujejo. Leta 2008 smo dobili 20 milijonov evrov in potem dodatno še 4,8 milijona evrov. Leta 2009 uh, eh, bomo dobili uh, eh, 22 milijonov in pol. Prosili pa smo za dodatna sredstva v višini 3,5 9 milijonov evrov in eh, je, tukaj še čakamo na potrditev in upamo, da bomo hmalo dobili dobre novice. Za leto 2010 pa smo prosili za 33 milijonov, ampak moramo biti realistični, verjetno bomo dobili nekje 30 milijonov. E, za zaključek naj e, povem, da. Vzpostavitev Eurojusta je bila menik v prizadevanjih za vzpostavitev območja varnosti pravice in svobode in tu je prvo telo s pristojnostmi na kazenskem področju. In um, trdo delamo in upamo, da bomo lahko k malu poročali še o novih doseženih ciljih. E, borimo se proti resnemu čezmenemu kriminalu in upamo, da lahko računamo na vašo podporo. Vedno smo bili deležni podpore strani Evropskega parlamenta in prepričani smo, da bomo te podpore deležni tudi še v prihodnje. Eh, vemo, da moramo ostati kritični in da si moramo prizadevati za stalno izboljševanje kakovosti v našem delu, ampak potrebujemo pač človeške vire in finančne vire in pa tudi um, predavnost držav članic. Za zaključek naj se zahvalim odboru Libe za mnenje o novem sklepu o Eurojustu. Eh, zelo trdo smo delali na tem in. Upam, da se bomo imeli priložnost sestati potem tudi v Hagu in da bomo dobili vašo podporo. Hvala za pozornost, z veseljem pa bom odgovoril tudi na morebitna vprašanja, eh, ki jih imate v zvezi z aktivnostmi Eurojusta. Hvala. Najlepše hvala eh, za predstavitev sedmega letnega poročila imamo krajši seznam govornikov, ki eh, želijo postaviti vprašanje. Vse rutin, da se držijo časovne omejitve. Na razpolago imate eno minuto. Zagovor imate eno minuto časa in iskreno upam, da bomo na, na ta način lahko tudi spoštovali eh, delovnik tolmačev in drugih. Prvi eh, ima besedo gospod Poskolitev. Voorzitter, um, ja, wat Eurojust betreft, je ziet. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, videli smo in vidimo, da se Eurojus pri svojem delu eh, širi. Opravnavali ste recimo celo 500 primerov goljufije, ti ste odkrili in preiskali. Moje vprašanje se nanaša na, ambic na vaše ambicije. Zanima me, kaj eh, želite narediti glede goljofij, eh, eh, ki temelijo na finančnih sredstvih in skladih, v katere vlagajo islamisti. Ugotovili smo, da je izginilo na 10 in 10 tisoče evrov, kar nekaj je že bilo kazanskih primerov v Nemčiji, pa tudi druge, recimo na nizozemskem, kar kaže, da je to odličen primer kjer lahko Evropa nekaj naredi, kjer eh, lahko eh, nekoga, kot je eh, Turčija, ki je v čakalnici Evrope, prisili, da se malce podviza. Zanima me, kaj več o tem. Gospod Melo, izvolite. Ja, Najlepša hvala za besedo. Govorili ste tudi o dejavnostih nacionalnih organov. Zavedam se, da se trenutno Portugalska iz, izogiba pomoči Eurojusti pri, pri pomembni preiskavi zaradi tega, ker gre za osebe, ki so na visokih položajih. Gre namreč za portugalske sumljence kot se zavedate, najbrž, uh, najbrž veste tudi, da na portugalskem posta, poteka preiskava, uh, ki poskuša gotoviti, zakaj se je poskušalo preusmeriti uh, delovanje pravice. Eh, potem imamo tukaj, eh, tukaj tudi primer eh, sodelovanja med pri, portugalskimi in britanskimi oblasti. Nekateri celo trdijo, da bi morali vi sami odstopiti svojega položaja. Skratka, prosim vas, da zadeve dobro opravljate v prihodnje. Gospod Diaz de Mera. Hvala, gospod predsednik, hvala predstavniku Eurojusta za predstavitev. En komentar in eno vprašanje. Hvala, ker ste omenili tudi krhkost Eurojusta. E, ta organizem raste, ampak raste počasi. In dobro si je deliti odgovornosti. Problem pa je zaupanje. In problem je tudi, da e, delate stvari, ki jih e, delajo že drugi in ki so jih delali. Eh, tukaj imam v mislih Olaf in druge. Vprašanje pa je naslednje. Glede naloga za prijetje. Letno poročilo pravi, da ste se leta 2008 ukvarjali z 28 primeri neizpolnjevanja dolžnosti države članice. So zanikale oziroma eh, niso zagotovile, da bi eh, tisti organi, ki eh, so odgovorni, tudi odgovarjali. In na ta način bi morali bolj uveljavljati nalog za prijetje. Gospa Latford, za eno minuto. You, um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvaležna sem za to razpravo ena izmed prednosti letnega poročila je, da spravi stvari skupaj je ena izmed pomankljivosti, pa je, eh, da je gradivo, ki ga marsikdo ne prebere. Če si pogledamo, eh, kar je zapisano na straneh 30 in 31, tam so opisane ovire pri sodelovanju. Eh, tukaj govori o tem, kako tri oziroma štiri države članice niso sodelovali oziroma se niso odzivali na zaprosila za. Um, Eh, za medsebojno pravno pomoč. Med njimi najdemo tudi Italijo. Eh, potem eh, izkazalo se je, da je do tega prišlo zaradi tega, ker v Italiji ni nobenega posebnega organa, ki bi se ukvarjal z odzivanjem na teroristične situacije. Kaže, da je potrebno. Kaže, da je bila izkazana politična volja za to, da bi se marsikaj izvajalo. Spremembe so sicer v teku, vseeno pa me zanima, da. Uh, Ali obstaja kakšne možnosti, da bi javnost o tem kaj več zvedela? Res je, da imate pri tem svoje omejitve, ampak v zadnjem času vidimo uh, cel uh, kup različnih, uh, različnih stvari. Pridobiva, gre za pridobivanje prstnih otisov, uporabo, uh, uporabo kamer za nenehne varnostne posnetke in tako naprej. Vendar se pa pravzaprav uh, ne uh, dogaja kaj, vel, kaj posebnega. Uh, Euroju zaposluje osmino zaposlenih naše agencije za meje. Uh, vidimo, da pravzaprav ne izpeljemo in ne izpeljujemo osnovnega preiskovalnega in eh, pregonskega dela. Morda bi lahko to lažje naredili, če eh, bi naslovili kršitve varsta podatkov, do katerih prihaja in tako naprej. Morda je smiselno s prstom pokazati in imenovati tiste, ki so krivi za to, da niste zmožni izpeljati osnovnih preiskav. Najlepša hvala, gospa Weber. Thank you, President Damota, for your presentation. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, eh, najlepša hvala tudi za predstavitev. Eh, naj povem, da bom tudi v prihodnje podpirala delo Eurojusa zaradi tega, kar ste v zadnjih nekaj letih dokazali, da gre za agencijo, ki je smiselno zaupati tudi več pristojnosti, kot jih v tem trenutku ima. Naj izjavim, da še vedno menim, da Eh, obstajajo države članice, ki uh, vam ne rade bi dale dovolj preistojnosti, da bi lahko uh, dobro opravili svoje delo. Um, Sklep, ki je bil sprejet, sprejet 4. junija letošnjega leta, je bil sprejet tudi pod precejšnjimi pritiški. Tukaj se moramo vprašati tudi, kako bomo preprečevali konflikte pristojnosti. Eh, do teh prihaja tudi zaradi tega, ker Eurojust tukaj nima veliko pristojnosti in glede tega bomo v parlamentu poskušali nekaj narediti. Če si pogledamo sklevalne sestanke, za katere so prosile države članice, potem v glavnem vidimo, da gre za sestanke, pri katerih sestuje. sestuje sestankuje eh, le nekaj držav, največ pet. Večinoma eh, gre tukaj za eh, pro, sestanke, za katere prosi Francija ali pa Italija. Ali je to zaradi tega, ker se tam. Um, naleti na več težav ali pa gre za države, ki so se doslej naučile, da lahko dejansko delajo, da lahko dejansko se zanesejo na vas. Mislim, da smo lahko tukaj zelo kritični glede tega, kako Eurojust deluje odlična ideja je, ki pa ne deluje dobro in to povem povsem iskreno. Statistika je dokaj skromna. Nekaj zelo pomembnih držav, Združeno kraljestvo, Francija in tako naprej, so eh, zmanjšali celo svojo statistiko iz leta v leto. Več primerov so imeli leta 2007 kot 2008 in uh, to vam povem povsem iskreno, uh, predstavniki v Hagu ne prejemajo dovolj informacij. Uh, sam sem tukaj zelo razočaran glede tega, kako ta organ deluje. Mislim, da je sicer dobra ideja, odlična ideja, ampak uh, morali bi pregledati svoj proračun, svoj organigram, program dela in tako naprej. In treba bi bilo komisiji predložiti tudi pregled celotnega dela organa. Uh, kajti zaenkrat je bila analiza in ocena dela dokaj skromna. Hvala. Uh, Prosimo vas, da nakratko odgovorite oziroma da se zgovor vzamete največ sedem minut. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, prvo vprašanje se nanaša na um, sredstva, ki uh, jih zbirajo islamistične organizacije. Vprašanje je bilo, zakaj se tega nismo lotili. Odgovor, odgovor je zelo preprost. Eurojust deluje na podlagi zaprosil, ki jih prejme iz držav članic. Če neka država članica za naše sodelovanje ne zaprosi, potem o posameznih primerjih ne vemo nič. Ko pa eh, smo zaprošeni, da nekaj storimo, to storimo. Če pa nas nihče za nič ne prosi, potem tega ne moremo narediti zaradi tega, ker nimamo pristojnosti. Naše delo je tudi odvisno od prijetih informacij, pa tudi od zaprosila za sodelovanje strani držav članic. Tako da pravzaprav ne vem, Eh, kaj se tukaj dogaja zaradi tega, ker eh, sam, zaradi tega, ker sem eh, nacionalni predstavnik za Portugalsko, nimam dostopa do informacij glede zadev, ki zadevajo Portugalsko. Tako da tukaj ne morem odgovoriti. Lahko pa rečem, da če Eurojus s tem ni delal oziroma se s tem ne ukvarjal, je to zaradi tega, ker o tem nihče Eurojustu ni poročal. Kar nekaj je nacionalnih oblasti, ki so prepričani, da Eurojusta ne potrebujejo. Eh, tudi zaradi tega, ker dostekrat menijo, da eh, se bodo potem morali soteči še z več dela, če se bodo obrnili na Eurojust. Eh, zaradi tega, ker z nami ne sodelujejo, pa nimajo dodatnih sredstev oziroma tudi človeških virov, s katerimi bi se lahko pomagalo. težava. Dosti krat ostaja prav zaradi tega. To je vse, kar lahko odgovorim na vaše vprašanje. Prehajam na naslednje vprašanje. Odgovoril bom o portugalščini, zaradi tega, ker mi je bilo vprašanje tudi v portugalščini zastavljeno. Potem je vprašanje, ki. Eh, Eh, se tiče evropskega naloga za prijetje. Gospod Demira ga je postavil. Vemo, da tukaj nekatere težave ostajajo. Razvili smo posebni šamblonski obrazec, ki ga najdete tudi v uradnem listu. Vseeno pa se zgodi, da kakšna država članica poskuša biti ustvarjalna in to napiše na drugačen način, se pravi, da ne spoštuje tega, kar je v radnem listu in potem nastanejo težave. Včasih tudi ne spoštujejo načela posebnosti. Potem pa se znotraj preiskave ugotovi, da je prišlo tudi do drugih eh, kaznjivih dejanj in potem moramo kar neenkrat razširiti eh, obseg evropskega naloga za prijetje. Ponavadi eh, primeri, ki pridejo do nas, obravnavajo takšne stvari. Skratka, do nas pridejo primeri, ko se pojavijo težave, vendar je dosti krat to prepozno. sicer lahko rečem, da nam ponovadi uspe uh, prejeti te težave, jih rešiti. Uh, vendar pa naj povem, da ni običajna praksa, da se obrne na Eurojust oziroma na druge države članice, preden pride do izdaje Evropskega naloga za prejetje. Eh, včasih uh, se zgodi, da imate, um, uh, da imate pregon istih držav v dveh državah in potem se zgodi, da dve državi želita isto osebo in um, potem eh, morajo različni sodniki o tem odločati in en reče da, drugi reče ne, kar pomeni, da lahko pride do zelo kompleksnih situacij, da se potem začnejo spraševati, kdo je tisti, ki naj, pre, eh, ki naj nadaljuje sodnim pregonom določene zadeve in kdo ne. Eh, zaradi tega poskušamo s sporozumi reševati um, takšne pri, uh, primere. Res pa je, da se še učimo zaradi tega, ker tega doslej nišče še ni počel. Kar zadeva izvajanje, naj povem, da je naravnost frustrirajoče videti, da e, države članice ne izvajajo evropske zakonodaje. Nekdo je v neki knjigi zapisal, da evropska zakonodaja znotraj tretjega e, stebra e, predstavlja virtualno eh, zakonodajo in neresnično. Iskreno upam, da se lahko te stvari spremenijo zaradi tega, ker eh, recimo, če si pogledamo sklep o Eurojustu, ki je bil eh, sprejet leta 2002, ta je predstavljal obvezo državam članicam, da prenesejo določene pristojnosti na Eurojust do leta 2003. Veste, koliko držav je to naredilo? Le ena. Seveda moram povedati, da je bila to Portugalska, če se smem pohvaliti. Vsekakor pa velja, da je le 50 eh, držav članic, 50 odstotkov držav članic tistih, ki so prenesle zakonodajo svojo nacionalno eh, zakonodajo. 13 eh, ali 14 držav članic še do danes ni v nacionalno zakonodajo preneslo uh, zakonodaje, ki je bila sprijeta na evropski ravni leta 2002. Obveznost pa je bila do septembra 2003. Če mi dovolite, gospod predsednik, naj povem, da je Španiji to uspelo šele 2006, ampak vam je uspelo leta 2006. Zelo dobro. Vemo, da je Španija. Um, Ena izmed tistih držav, eh, ki se na Eurojust pogosteje obrnejo kot druge Eh, na stotine je njihovih eh, primer. Eh, če pa si pogledamo države, ki so zaprošene za sodelovanje, potem vidimo, da so stvari drugačne. Številke lahko. Španija je država, ki ne pošilja veliko zaprosil za pomoč, ampak je država, ki je veliko krat zaprošena za pomoč danes je, uh, se piše leto 2009. Uh, uh, stvari so se izboljšile, vendar pa moram povedati, da Španijo predstava, predstavlja le ena osebo se upravičujem, ker moram to povedati, ampak Španijo je eh, obstajal eh, problem in zato sem se moral obrniti, obrniti na samega ministra, zato da smo rešili te težave. Zaradi tega, ker eh, sodnik, ki je vsak teden kot neki nogometaš potoval med. Madridom in Španijo, da bi rešil vse stvari. Takšno stanje je trajalo celih pet oziroma šest let, sedaj se je to izboljšalo in tega smo zares zelo veseli. Zato bi glede tega Španiji tudi čestital. Res je, da to ni najboljša rešitev, ampak je najboljša rešitev v tem trenutku. Ni pa to najslabša rešitev. Če si preberemo poročilo, boste v njem našli zelo zanimive zadeve. smo edina um, uh, organizacija, ki se okvarja s takšnimi primeri, s takšnimi uh, kazanskimi zadevami na svetu. Svoje delo dobro upravljamo, ampak lahko bi ga bolje, vendar je pa naše delo odvisno od tega, kar prejmemo iz držav članic. Gospa Weber, najlepša hvala za povedano dana nam bo še možnost, da bova eh, razpravljala več o tem. Eh, zahvaljujemo se vam za obisk eh, pri Eurojustu, takrat smo vam lahko svoje delo bolje predstavili. Dejstvo je, da nimamo česa skrivati. Mi smo Euroju, smo pregledni, karkoli nas prosite vam, prosite, vam bomo dali, kakršnekoli informacije od nas želite, jih boste dobili. Zelo smo veseli. Eh, za mnenje, ki ste ga podali. Zanima me, ali sedaj lahko preidem na portugalščino. Gospod Melo, pričakoval sem vaše vprašanje, moram priznati. Takoj, ko sem stopil v sejno dvorano, sem vas videl in sem si rekel, stavim, da me bo gospod Melo vprašal to zaradi tega, ker me žal ne more vprašati nič drugega. Moram povedati, da me niste vprašali ničesar, kar bi se tikalo samega Eurojusta. In tega mi je žal. Eh, naslovili ste nacionalno vprašanje. Predsednik Eurojusta nima nobenih eh, težav glede potencialnih disciplinskih ukrepov do njega. V Eurojustu je nacionalni predstavnik, ki je vir določnih težav. Eh, Zopr njega poteka disciplinski postopek, eh, gre pa za postopek, ki poteka znotraj Portugalske. Eh, sam sem predsednik Eurojusta. Eh, imenovali so me na to mesto moji kolegi, na to mesto me ni imenovala Portugalska. Nisem predsednik Eurojusta, ker sem Portugalec, ampak zaradi tega, ker eh, so mi na ta način moji kolegi izrazili spoštovanje in zaupanje. Vprašali ste me, zakaj nisem obvestil portugalskega parlamenta o disciplinskem postopku in zakaj nisem odstopil. Če predpostavljamo, da se Portugalska izogiba sodelovanju eh, z Eurojustom zaradi osebnih okoliščin nekega posameznika, Moram najprej povedati, da je to napačna predpostavka zaradi tega, ker je Portugalska ena izmed petih držav znotraj Evropske unije, ki se najbolj pogosto obrnejo na Eurojust in s njim sodelujejo. Zato mi dovolite, da povem naslednje. Portugalska nikoli ni zaprosila za sodelovanje z Eurojustom eh, od začetka sodnega postopka. Ta se je začel na portugalskem leta 2004 oziroma 2005. Vsem tem času ni Portugalska zaprosila za eh, našo pomoč. Eh, tudi ko je prišlo do Eh, do dokumenta, ki je bil poslan strani Združenega kraljestva. Opravičujem se, gospod predsednik, ker govorim o tem, ampak to je nacionalno vprašanje. Eh, Eurojust eh, ni bil o tem nikoli obveščen. Tri leta pozneje je Združeno kraljestvo se obrnilo na nas, na Euroju, zaradi tega, ker se Portugalska nikoli ni odzvala na prošnjo Združenega kraljestva po pojasnilih. Se pravi, leta 2008 smo bili o tem obveščeni in potem smo na tem delali šest mesecev, od, septem, od um, septembra do marca 2009. Uh, Eurojust je pri tem pokril vse stroške, od hotelske namestitve do tolmačenja in tako naprej. Poskrbeli smo za popolno izmenjavo informacij. Se pravi, pet minut pred dvanajsto je potem eh, britanskemu kolegu uspelo zaključiti eh, primer in sicer marca 2009. Portugalska se torej ni nikoli obrnila na Eurojust glede tega primera. In to ne zaradi tega, ker eh, se bi Portugalska izogibala sodelovanju z Eurojustom za to zagotovo ni kriv ta disciplinski postopek. To vam lahko uh, dokažem tudi z uporabo naše dokumentacije. Se pravi, Portugalska se ni obrnila na nas, obrnilo se je Združeno kraljestvo in eh, na podlagi našega sodelovanja je Združeno kraljestvo uspelo zaključiti primjera. Um. Žal, um, žal je potem tukaj to stanje še eh, s eh, tem kolegom, ampak eh, o tem ne morem več povedati. Najlepša hvala. Videl sem, da sta se še dva kolega priglasila k besedi. Lepo vas prosim, da razen, če ne mislite, da je vaše vprašanje nujno potrebno zastaviti, da ne prevzamete besede oziroma da če spregovorite, govorite največ za 15 minut hotel sem povedati, da je šlo vprašanje, ki je bilo evropsko vprašanje. Če mi dovolite, bom eh, sedaj prišel na portugalščino. In eh, povedal, da o tem eh, kazanskem primeru sploh nisem hotel razpravljati. Hotel sem razpravljati o Eurojustu in o koordinaciji med raznimi um, organi v različnih državah članicah. Naj vam še enkrat povem, da, uh, da uh, žal tega vprašanja nisem mogel zastaviti na portugalskem parlamentu. Zanima me, ali bi lahko uh, gospod Demota govoril s kolegom iz, um, iz skupine eh, za, proti, eh, za eh, boj proti terorizmu. Um, kar ste vi omenili, je bilo, da, da ste, omenili ste, da 13 oziroma 14 držav članic še ni začelo izvajati sklepa o Eurojustu, naši podatki so pa drugačni. Eh, pred mano je dokument z 2. Eh, junija 2009. Eh, gre za dokument sveta, ki govori o nacionalnem načrt, nacionalni držav, načrtu za boj zoper terorizem. Še enkrat vam predajam besedo. Mislim, da omenjate sklep o Eh, terorizmu. Ne, se pravi, govorite o uh, sklepu o Eurojust iz leta 2009, kar pomeni, da so celotno domačo nalogo upravili leta 2009. Ko je Evropski svet leta 2008 uh, eh, odobril ta sklep, je bilo stanje naslednje. 15, odstot, 15 držav članic takrat tega, tega sklepa še ni izvajalo. Če vas kaj več o tem zanima, vam bom z veseljem več o tem povedal. ampak govorimo o prenosu uh, uh, zakonodaje in ne o praktičnem izvajanju. Še portugalskemu kolegu napovem, da nisem odstopil in tudi nimam nobenega namesta odstopiti svojega položaja. Nobenega pravnega razloga za to ni. Poleg tega ne povem, da mi Eurojust v celoti eh, zaupa. Zelo sem eh, zato počaščen, da sem lahko tukaj kot predsednik Eurojusta. Na tem projektu delam že deset let. Predtem sem eh, ravno tako aktivno deloval v politiki. Lahko rečem, da je na neki način Eurojust moj otrok. Podobnega mnenja so tudi druge države članice. Eh, sam sem znotraj Eurojusta imel različne položaje in na podlagi svojih izkušenj lahko rečem, da zaupam svojim eh, kolegom in zelo bi bil vesel, če bi eh, na portugalskem imeli enako zaupanje do mene kot v Eurojust. Najlepša hvala za vse povedano, za vašo predstavitev. Najlepša hvala tudi, da ste prišli in predstavili to točko. Nasvidenje. Eh? I think we should right, right away proceed to the following point. Predlagam, da takoj pridemo na naslednjo točko in sicer na točko, ki smo jo predstavili z današnjega dopoldneva in sicer gre za uh, proračunski postopek za leto 2010. Veliko veselje mi je bilo, da sem bil um, imenovan za uh, poročevalca, tako da dovolite mi, da povem, eh, kakšne so ključne točke osnutka mnenja, ki sem ga eh, predstavil oziroma pripravil eh, konec prejšnjega tedna. Po predstavitvi pa bom vam omogočil, da razpravljamo o tem in sicer, da razpravljamo tako o proračunu kot o osnutku mnenja. Ker je moje mnenje v španščini, bom prišel na španski jezik. Je. Potrdili smo, da so predlogi sprememb, ki so bili predstavljeni v odboru in o katerih smo razpravljali, ki so se tu zbrali, ko gre za osnutek proračuna, torej ti amandmaji so bili pregledani z namenom, da se natančno pregledal osnutek proračuna, predvsem v postavki 18, ko gre za območje svobode, varnosti in pravice. Še posebej so eh, bili pomembni tisti podatki, ki zadevajo Evropskega varuha podatkov. Kot je predvideno v osnutku proračuna, so se sredstva za ta namen povečala za 13,5 odstotka v primerjavi s proračunom iz leta 2009. Gre za precejšno povečanje. Predvsem je to namenjeno eh, vizumski politiki, prostemu okroženju oseb, eh, mejam in tako naprej. Gre za točke 18.3, 18.4, potem za civilne in kazenske zadeve tu je prišlo za povečanje 4,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2009 eh, so se ta sredstva povečala za 13,4 odstotka. In v celoti se je vse skupaj povečalo za 95 odstotkov. Mm, ko gre za sodelovanje z Europolom, to seveda zelo pozdravljamo znotraj proračuna skupnosti. Glede imigracij in azila pa se je proračun zmanjšal za 1,8 odstotka in tega ne odobravamo. V osnutek proračuna je vključen tudi Evropski podporni urad za azil in pa integracija Europola v proračun skupnosti. Agencija Frontex, eh, tudi tu se je proračun povečal, in to zelo pozdravljamo. Frontex še ne obstaja dolgo časa, zato smo tega zelo veseli. Po mojem mnenju bi se morali še naprej uh, pogovarjati uh, v odboru in pa s komisijo o tem, o teh predlogih sprememb. V Frontexu, za Frontex, eh, gospod Alvaro in gospod Grisbek predlagata povečanje odobritev plačil. Prvikrat eh, se ločujejo odobritve obveznosti od odobritev plačil in zahteva se, da bi komisija se tukaj zauzela za večje odobritve plačil plačil tekom leta 2010. Gospod Busutil je predlagal, da se uh, povečajo sredstva za Frontex in eh, komisiji bom potem podal tudi podporo temu predlogu. Evropski sklad za zunanje meje. Glede tega je predlog spremembe vložila gospa Henis Plashart. In s tem predlogom spremembe se strinjamo. Treba pa je prisluhniti tudi komisiji. Komisija je tudi predlagala predloge sprememb. Gospod Giacolino ima potem predlog glede pomoči državam članicam, ki prejemajo, sprejemajo begunce in pa prošnje za azil. Obstoječi mehanizem je trenutno bolj naklonjen tistim državam članicam, ki prve sprejmejo begunce in prosilce za azil. Obstajajo pa tudi ukrepi, nujni ukrepi, ki so namenjeni eh, nujnim zadevam, eh, ko gre za večji pritok beguncev in tako naprej. Gospod Jakolino je predstavil še en predlog spremembe po pravnem posvetovanju in eh, po tem pravnem posvetovanju se zdi, da gre za regulacijo in ne za proračun. To bi zahtevalo spremembo poslovnika in ni. Eh, trenutno eh, primeren čas, da o tem razpravljamo. Evropski sklad za vračanje je tudi predmet eh, določenih predlogov sprememb gospoda Busutila, gospe Papa Nikolau, ampak zdi se, da je ta del že vključen v poslovnik, ker je ta zadeva zelo pomembna, bi morali se o tem posvetovati s komisijo ampak zdi se, da bi po mnenju komisije to morali vključiti med predloge sprememb, ki jih podaja ta odbor. Mnenje glede tega je zato pozitivno. Evropski sklad za begunce in pa nujni ukrepi, to eh, je posebna točka, ki sem jo že omenil. In znotraj tega imamo tudi zaščito otrok strinjamo se s to idejo. In zato tu predlagamo vključitev tudi kompromisnega predloga spremembe. Imamo še en predlog spremembe glede uh, tretjih držav. Še posebej imam tukaj v mislih predlog spremembe gospoda Korošete. Zdi se nam, uh, da je uh, pozitivno vse, kar zadeva dialog, komunikacijo, uh, Eh, izobraževalne in kulturne programe, programe integracije za ljudi iz tretjih držav. Ampak tukaj se želimo še posvetovati s komisijo. Še en predlog spremembe Krošeta eh, se bori proti um, delinkventnosti in si prizadeva za integracijo. Gre pa tudi za vprašanje drog in tukaj želimo tudi prisluhniti komisiji, kajti obstajajo različne uh, proračunske vrstice, ki že vključujejo te cilje. Podpiramo predlog spremembe glede transparentnosti. So, ta predlog spremembe so predstavili med drugim gospod Kašman in uh, drugi, ter tudi predlog spremembe o izginulih osebah na Cipru. To je zelo kratek povzetek. Eh, tega uh, osnutka proračuna in pa predlogov sprememb. Zdaj pa odpiram razpravo z različnimi političnimi skupinami, da bi skupaj oblikovali dokončen profil tega, um, pred, tega proračuna. 7. septembra pa bo tudi potekal dokončni rok za predloge sprememb do takrat lahko sprejemamo torej predloge sprememb, ki bodo eh, še rezultat te razprave. Eh, zdaj pa besedo predajam kolegom, da podajo svoje mnenja. Gospod Busutil, bi nam lahko podali svoje mnenje. Najprej bi se rad zahvalil vam, gospod predsednik, za predstavitev in za oceno predlogov spremem proračuna. Samo na kratko o stališču skupine EPP glede Evropske unije. Tukaj se strinjamo z vami, podpiramo točke, ki ste jih omenili. Rad pa bi podal samo dva komentarja. Glede Frontexa, če se prav spomnim, ste rekli, da bi proračun moral ostati na isti ravni, kot je bil lani. Rad bi vas spomnil, da je ta parlament v zadnjih treh letih stalno sprejemal politične odločitve, da bi povečal proračun agencije Frontex. Na ta način bi lahko podali jasno politično sporočilo, da to agencijo želimo ukrepiti. Če to zdaj spremenimo in če prvič rečemo, da želimo proračun ohraniti na isti ravni kot lani, potem se bojim, da bomo nasprotovali političnemu sporočilu, o katerem smo se dogovorili v parlamentu pred tremi leti in ki se ga držimo že tri leta. Raje ne bi rekel nič kot pa to, da uh, eh, proračuno hranimo na isti ravni. To sem želel povedati glede Frontexa. Drugič pa glede mnenja. Tukaj bi rad podal uh, dodatno referenco o solidarnostnem mehanizmu. Uh, Eh, ki ga predlaga Evropska komisija. Upam, da se bomo tukaj lahko vsi strinjali. Ne samo, da želimo ta mehanizem solidarnosti, ampak da potrebujemo tudi finančne vire, s katerimi ga bomo podprli. Glede predlogov sprememb k proračunu, naj povem, da kot skupina lahko sprejmemo večino predlogov sprememb, ki so bili podani. Uh, zelo malo je izjem, eh, s katerimi se ne strinjamo. Mislim, da je zelo dobra možnost, da skupine jutri pred glasovanjem dosežejo kompromis o večini predlogov sprememb. Mislim, da je to zelo možno in odprti smo do tega, ter želimo si, da bi naši predlogi sprememb uh, Eh, da bi prejeli podporo drugih skupin. Hvala. Še kak drug predlog? Morda, kot sem omenil, bi lahko za besedo prosili tudi predstavnika komisije. To bi bilo koristno, če bi gospa Fanny Hart kot predstavnica komisije lahko podala svoje mnenje. Morning, afternoon, Pozdravljeni, gospe in gospodje. Ne vem, če sem slišala vse točke v pravem vrstnem redu, ampak če začnemo s Frontexom, to je zelo pomemben del in pomembna agencija proračun za Frontex za leto 2010 smo oblikovali v zavesti vsega dela in dejavnosti, ki jih opravlja in mislim, da to zadostuje vsem kriterijem. 2009 in 2008 je Frontex imel uh, absorpcijske sposobnosti in uh, zdaj uh, smo predlagali, da se ne povečajo uh, torej odobritve plačil mislim, da bi bilo bolje, da se osredotočijo na upravljanje obstoječih virov. Tudi finančna perspektiva omejuje eh, celotne vsote. To je naše mnenje v tem trenutku. In proračun, ki ga predlaga komisija, je povsem primeren in Frontex se tudi s tem strinja. Glede drugih predlogov sprememb, eh, komisija še posebej pozdravlja predlog spremembe za Evropski sklad za begunce, da bi tam prišlo do manjšega povečanja, kajti komisija je imela nekaj nedavnih inicijativ o notranjem eh, preseljevanju. Eh, vse več je potreb, vse več je tudi zahtev po pomoči. in štiri skladi potrebujejo bistveno povečanje v letu 2010. Potem drugi predlog spremembe, ki ga tudi podpiramo, zadeva ustvaritev uh, internetne strani o vizumih. Komisija to sprejema in naše službe se s tem strinjajo glede skladov za integracijo in zavračanje, tukaj so predlogi sprememb že vključeni v naše trenutne dejavnosti in programe. Zato se nam ne zdi potrebno, da bi še dodatno postavljali neke omejitve in zahteve za izvajanje teh uh, kriterijev v letu 2010. Podobno mnenje imamo tudi o drugih predlogih sprememb, ki zadevajo kriminal, naprimer v zvezi z drogami. Uh, in programi za preprečevanje kriminala. Tukaj so predlogi sprememb že izvajani v okviru trenutnega programa. Bili so že vključeni tudi v delovne programe za leto 2010 in v predloge, ki se še oblikujejo in s katerimi bomo začeli zgodaj leta 2010. Ti predlogi so torej že dovolj uh, vključeni v naše programe. Je to zaenkrat dovolj? Zelo cenimo vaše komentarje, ampak mislim, da se je k besedi javilo še nekaj ljudi, gospa Alfano in gospod Tavares, potem pa se bomo vrnili gospodu Busutilu in na koncu bomo povzeli ter uh, sklenili razpravo. Najprej gospa Alfano, izvolite. Hvala, gospod predsednik menim, eh, da je dobro zdravljati pri predlogih sprememb, ki jih je eh, podal gospod Kročeto. Glede na to, da njega ni, naj povem, da je gospod Kročeta oseba, ki mu je mafija že večkrat grozila. Zgleda tudi, da mu ni bilo odobreno eh, spletstvo oziroma varnostniki. Mislim, da je potrebno, da drugi to vejo za to. Zato menimo, da je potrebno podpreti njegov predlog sprememb, v skladu s katerim naj bi podprli nekatere organizacije, nekatere zadruge, nekatere, uh, eh, uh, eh, nekatere združenja, ki želijo zaseči uh, mafijska sredstva. Njegov predlog pokriva tudi različn, pokriva različne projekte, ki želijo preprečevati izsiljevanje in podobne projekte potem pa eh, gre tukaj še za vprašanje integracije eh, nekdanjih nezakonitih eh, priseljencev. Mislim, da gre vedno za predloge in pobude, ki bi jih morala podpreti tudi komisija. Hvala. Hvala, gospod Tavareš. Hvala, gospod predsednik. Sam bom zelo kratek. Rad bi poudaril, da vsako povečanje za Frontex ali kako drugo agencijo ali politiko bi, moral biti, bi moralo biti povezano s posebnimi potrebami teh evropskih agencij. In to bi morali spremljati tudi podrobni akcijski načrti. Že v zadnjih letih je prišlo do povečanj sredstev in dobro bi bilo vedeti, kje, uh, je politič, kje je povečanje sredstev samo politična gesta in kje gre za dejanske uh, potrebe po povečanih sredstvih. Hvala. Zdaj pa gospod Busutil. Hvala, gospod predsednik. Želim se samo odzvati na to, kar je povedala predstavnica komisije. Gre za Frontex. Pred dvema letoma smo podvojili. Uh, proračun celotne agencije. In ko smo sprejeli pobudo, da to naredimo, nam je komisija skušala dopovedati, da to ni potrebno zaradi absorpcijske sposobnosti. Ampak kljub tehničnim eh, nasvetom, ki nam jih je dala eh, komisija, smo se za to politično odločili. In ko smo to politično odločitev sprejeti, sta se naenkrat komisija in svet oba strinjala z nami. Kar potrebujemo glede eh, Frontexa je politično vodstvo tega uh, ne bi smeli zdaj uh, zavrniti, tega, kar smo sprejeli pred tremi leti. V, določeni, v trenutni uredbi so določene določbe že vključene in če so v, dolo, v tej uredbi uh, tudi ti predlogi sprememb, potem z njimi pravzaprav ni nič narobe in to, kar predvidevajo ti predlogi sprememb, uh, je potrebno in pozitivno. In mislim, da je to tudi razlog, da te predloge sprejmemo, ne pa da jih ignoriramo. Člani, ki so predlagali te amandmaje, želijo samo poudariti, kaj je politično za nje pomembno. Dokler je to že v obstoječi uredbi, ne bi smeli eh, zavračati takšnih predlogov. Hvala. Yes. Uh, we have been. Uh, Pozorno smo spremljali to razpravo. Prisluhnili smo vsem komentarjem in si jih tudi zapisali. Gospa Alfano, gospod Tavares eh, in seveda gospod Busutil. Zapisali smo si to, kako zelo poudarjate temo Frontexa. Ni potrebno reči, da se povsem strinjam s tem, kar ste povedali. Sam sem pravzaprav sprožil to vprašanje, ko sem oblikoval ta osnutek mnenja o Frontexu. In dobro se zavedam, kako zelo je Frontex v kratkem času povečal svoje proračunske določbe samo življenje tega organa uh, je zelo kratko. Frontex je bil ustanovljen šele pred nekaj leti, ko sem sam bil uh, minister za pravosodje v španski vladi. Eh, te agencije še ni bilo in v zelo kratkem času je Frontex povečal svoje finančne vire. Zato sem sam sprožil to vprašanje. In službe so mi povedale, službe, s katerimi sem se posvetoval, da se je v tem primeru zgodilo to, da je Frontex prvič bil nezmožen izpeljati vse to in porabiti svoje finančne vire, ki so mu bili dodeljeni. Torej, ni porabil vseh sredstev, ki so mu bila namenjena v tej proračunski postavki. Strinjam se z tvojim razumevanjem zadeve. Predlagam, da tukaj sodelujemo, da še izboljšamo ubeseditev tega odstavka o Frontexu znotraj osnutka proračuna, tako da bomo lahko glasovali o tem. Upam, da bomo lahko sodelovala eh, skupaj z našimi službami pri oblikovanju tega odstavka. Vsi se tudi zavedamo, da po klauzuli o stabilnosti, če povečamo sredstva, za določeno institucijo ali za, za določen mehanizem Evropske unije, bodo potem, bo to šlo na račun nekoga drugega, to bo vplivalo na nekoga drugega. Ampak uh, moramo sodelovati, strinjam se stoodstotno uh, glede pomena Frontexa, strinjam se glede političnega sporočila, ki ga s tem pošljemo. Mislim, da bi morali sredstva za Frontex poviševati, ne pa zniževati. Ostati moramo na trdnih tleh. Zato mislim, da moramo biti odprti za razpravo v času, ki nam je še na voljo. Čas pa teče.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 glasovati bomo morali o proračunskih vrsticah in pohiteti bomo morali, ampak sem pa pripravljen sodelovati, eh, vas vse poslušati, zelo si želim poslati pozitivno sporočilo, z vsem tem se strinjam. In uh, vi predstavljate svojo politično skupino, ko gre za Frontex, ki je velik korak naprej strani Evropske unije. Velik korak, ki ga je EU naredila v zadnjih letih, bi morali to politično sporočilo ustrezno in koherentno povdariti. Torej, bomo sodelovali še naprej. Gospod Tavareš. Samo na kratko. Seveda smo odprti za izboljšavo končne ubeseditve, ampak moramo biti previdni, da ne bomo političnih sporočil pošiljali samo z denarjem in ne s političnim jezikom. To, da izboljšamo končno verzijo, pomeni, da moramo nasloviti tudi uh, mnenja ljudi po Evropi, ki zadevajo Frontex. Moramo se ukvarjati s tem, moramo dati politično usmeritev, s političnim jezikom, ne samo z, jezik, eh, ne samo z finančnimi sredstvi. Sem odprt za razpravo, ampak mislim, da samo povečanje sredstev za Frontex, ko Frontex sam pravi, da tega denarja ne potrebuje oziroma da ga ne more niti porabiti, to nima smisla ne z proračunskega, ne z političnega vidika. Yeah, of course, of course. I mean, uh, we, we, we all agree with that. Seveda je to res, vsi se s tem strinjamo. Uh, Frontexa še pred nekaj leti ni bilo, zdaj pa ga imamo in res uh, dobro deluje. Poglejmo si Malto, poglejmo si Španijo. Torej, tu so se zadeve po zaslugi Frontexa spremenile. Ne gre pa samo za denar, za to, da se denar in sredstva povečujejo ampak zato, da pošljemo sporočilo o pomembnosti določenih institucij, ki dejansko imajo dobre rezultate. Tu razpravo bomo ohranili odprto, eh, dokler ne bomo dosegli končne obeseditve, če se gospod Busutil eh, s tem strinja. Da, zdaj pa naslednja točka. Yeah. meet. So this point, this point, uh, delay the next committee meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swiss, Swedish presidency uh, is not. Švedskega predsedstva ni več z nami, oziroma tam so prisotni, so v dvorani in še nekaj časa imamo, da obravnavamo še naslednjo točko dnevnega reda. Povedali so mi, da gospod Koeljo, ki bi moral predstaviti točki 8 in 9 oziroma 9 in 10 po dnevnem redu, ni prisoten v tem trenutku. Zato bomo to predstavili na naslednji sestanek odbora Libe na koncu septembra. Mislim pa, da imamo še nekaj časa da izpolnimo naš urnik. E, do 6.30 imamo čas. Zdaj pa nam bo švedsko predsedstvo predsta predstavilo trgovanje z ljudmi. Prosim predstavnico švedskega predsedstva, da tu zauzame svoje mesto in nam spregovori o tej temi. commission is also to come. I would really like to face that. Okay. We invite again the Swedish presidency on human Spet vabim predstavnike švedskega predsedstva in pa komisije, da spregovorijo o trgovanju z ljudmi. Rad pa bi vas še enkrat opozoril na časovno omejitev. Uh,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 Eh, za boj proti trgovini z ljudmi. Potem pa bom predal besedo kolegici Line Lote eh, kolegici in pa potem še eh, kolegu z komisije, ki nam bo povedal o nekaj okvirnem sklepu sveta, ki je imamo na mizi. Kot je ministrica povedala danes do povdne, je boj proti trgovini z ljudmi zelo pomemben za švedsko predsedstvo zdi se nam smiselno, da se osredotočimo na raven eh, ponudbe in eh, tudi torej Švedska si predvsem zato želi izboljšati odnose s tretjimi državami. Pre, eh, torej, trgovina z ljudmi je ena od točk na dnevnem redu eh, pri vseh državah, ki jih obravnavamo, Zahodni Balkan, Rusija in tako dalje. In eh, cilj tega je, da bi naredili prvi korak na poti proti usklajenemu konceptu, ki ga uporabljamo, kadarkoli govorimo s tretjimi državami o preprečevanju trgovine z ljudmi. E, poskrbeti želimo, da e, bo pomoč, ki jo nudimo tretjim državam, bolje usklajena e, in sicer, da bo bolje usklajena med Evropsko unijo in tretjimi državami in tudi med Evropsko unijo in mednarodnimi organizacijami. Bolj specifično, predlagamo strategijo, ne bom se spuščal v posamezne ukrepe, ker nimamo dovolj, ča, dovolj časa, ampak um, organizirali bomo konferenco 19. in 20. oktobra. E, prisotni bodo ministri številnih držav, tudi Rusije in ZDA. In e, morda je najbolje, da kar takoj predam besedo kolegu z komisije. Če... Najlepša hvala. Veliko veseljem je, da lahko da, danes prvič v mandatu novega parlamenta razpravljamo o preprečevanju trgovine z ljudmi. V svojem dokumentu iz lanskega oktobra je komisija ugotovila, da eh, čeprav število ljudi, ki so predmet trgovine, eh, znaša okrog 700 eh, tisoč, Eh, število eh, kazenskih postopkov znaša samo približno 1500 po vsej Evropi, torej ta, to razhajanje je zelo zgovorno. 25. marca letos je komisija predstavila predlog za nov okvirni sklep sveta o boju proti trgovini z ljudmi in ta okvirni sklep vključuje sodobnejši pristop temu pojavu, ki vključuje združuje ukrepe za pregon uh, krivcev, zaščito žrtev in tudi preprečevanje trgovine z ljudmi. Razprave so se začele v svetu aprila in se. Uh, zelo živahno nadaljujejo pod češkim in pa tudi pod švedskim predsedstvom, ampak eh, kolegica vam bo potem povedala o tem, kakšno je trenutno stanje. Ne? Eh, v nekaj besedah opredelim, eh, kakšne so značilnosti tega predloga komisije. Cela vrsta določil govori o materialnem kazenskem pravu, gre za opredelitve kaznivega dejanja, za določitev višjih kazni in uh, gre za pristop, ki se redotoča na, na žrtve in uh, vzpostavlja pristop um, nekaznovanja žrtev za določene kaznive dejanja, naprimer uh, eh, otrok, ki zagrešijo manjše tatvine. Uh, veliko pomena pripisujemo tudi uh, ekstrateritorijalni pristojnosti. Uh, zato, da zagotovimo, da sistem ujame vse storilce in pa Predlagamo tudi, da bi države članice morale obravnavati trgovino z ljudmi kot eh, resen eh, eh, torej kot resno kaznivo dejanje in da bodo uporabljale tudi vse metode za uh, preiskave. V spredju pristopa, ki se osredotoča na žrtve, je uh, okrepitev pravic v kazenskem, post, uh, žrtev v kazenskem postopku preprečevanje sekundarne viktimizacije, ko gre za žrtve. Uh, naprimer spolnega izkoriščanja, da se naprimer žrtve ne bodo morale na sodišču soočiti s svojimi uh, Eh, mučitelji. Eh, potem gre tu za določila, eh, ki vključujejo vsežno pomoč žrtvam, kajti le taka pomoč tem žrtvam omogoča, da so pripravljene sodelovati s preiskovalci govorimo torej o um, brezpogojni pomoči, ki se je v nekaterih državah že zelo dobro izkazala. Uh, poleg tega pa so opredeljeni tudi okrepi, ki naj bi dosegli zmanjšanje povpraševanja po trgovini z ljudmi. In pa za konec še zelo pomembno določilo. Uh, Na vdih za je bil nizozemski vzor in sicer je to določilo, ki zavezuje države članice, da vzpostavijo uh, funkcijo nacionalnega poročevalca ali nek uh, usporeden mehanizem, skratka neko telo, ki bo nadzorovalo izvrševanje politik uh, proti trgovini z ljudmi v praksi. Kot veste, je to zelo težavno, kaznivo dejanje, težko ga je prepoznati in preiskati in potrebno je dobro poznavanje najrazličnejših stvari storitev, socialnih storitev, eh, civilne družbe, eh, kazenskega pregona in tako dalje. Brez tega se ni mogoče učinkovito boriti proti trgovini z ljudmi. Zelo smo hvaležni trenutnemu predsedstvu eh, za to, da zelo učinkovito napreduje tudi v svetu in s tem tudi predajam besedo kolegici švedskega predsedstva. Najlepša hvala, poskušila bom uh, Eh, poskusila bom nadaljevati s tem tempom. Eh, nasplošno lahko rečem, da je to predlog, ki so ga države članice zelo pozitivno sprejele. Gre za boj proti trgovini z ljudmi in preprečevanje trgovine z ljudmi. To je nekaj, eh, kar ljudje nasplošno podpirajo. Pa tudi pristop, ki si ga je zamislila komisija v svojem dokumentu, torej da združuje Eh, tradicionalno zakonodajo eh, z drugimi bolj um, subtilnimi in prefinjenimi pristopi. Eh, češko predsedstvo je vzpostavilo to pobudo, mi zdaj s tem nadaljujemo od julija in tudi Čehi so bili zelo plodni in zelo aktivni nekaj stvari eh, je v tem predlogu, glede katerih bo težko doseči konsens. Ampak Eh, pomembno je, da vsi zdaj izkoristimo to priložnost, da razmislimo o tem. Vsaka država mora pogledati, kako eh, se sama loteva stvari, država ima različna stališča. Eh, in nekaj, kar je terjalo že precej časa, je razmislek o tem, kako omejiti področja, kjer so predvidene kazanske sankcije. V predlogu Eh, je eksplicitno eh, predvideno, da je tudi prosjačenje oziroma beračenje eh, izkoriščanje žrtev in je tudi vključeno med nelegalne dejavnosti in poskrbeti moramo za to, da bo zakonodaja kar najbolj predvidljiva in še nekaj razprav bo potrebnih, preden bomo prišli do te točke. Hvala. We thank Anna. Najlepša hvala. Hvala za predstavitve eh, predstavnikov obeh institucij. Gre za zelo pomembno temo in eh, vsi pa tudi razumemo, da tolmači, kot vemo, imajo zelo omejen delovni čas in zato vas prosim za razumevanje. In eh, čeprav je nekaj ljudi prosilo za besedo, mislim, da lahko rečem, da smo danes uživali v nekaterih zelo poglobljenih razpravljah in eh, v tem trenutku preprosto ne moremo nadaljevati s to razpravo. Prišli smo do te točke in zato predlagam, da vprašanja, ki jih uh, morda imate na podlagi uh, predstavitev, ki smo jih slišali, da jih uh, eh, uložite v pisni obliki švedskemu predsedstvu in komisiji. In pripričan sem, da bodo oboji pripravljeni v pisni obliki na vaše vprašanje tudi odgovoriti. Uh, nedvomno pa se bo ta razprava tudi lahko nadaljevala in sicer na naslednjem eh, sestanku našega odbora eh, konec septembra, torej 29. in 30. septembra. Eh, s tem torej zaključujemo za danes in ponovno se vidimo jutri ob 9. Hvala za pozornost.